Kolegice in kolegi, če dovolite, bi otvoril sestanek odbora za promet. Pred seboj imate osnutek dnevnega reda. Ali lahko eh, zaključim s tem, da smo sprejeli osnutek dnevnega reda, torej Če je dnevni red sprejet, najlepša hvala. Naslednja točka sprejet je zapisnikov sej 31. maja in 1. junija. Ali lahko oba zapisnika potrdimo, prosim? Najlepša hvala. Preden nadaljujemo s poročilom gospe Jensen o inteligentnih prometnih sistemih, želim pozdraviti skupino nizozemskih obiskovalcev, to je stranka gospoda Van Dama, ki so prišli na obisk našega odbora danes popovdne. Dobrodošli in upam, da eh, boste ugotovili, da so naše razprave zanimive in tudi korisne. Vedno smo zelo veseli, če imamo lahko obiskovalce na našem odboru in vaša skupina ni nobena izjema. Torej, najlepša hvala za vaš obisk in upam, da vam bo všeč. Naslednja točka na dnevnem redu torej je poročilo gospe Jensen o inteligentnih prometnih sistemih. Spravljali bomo o predlogih sprememb. Gospa Jensen, imate besedo. You, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zelo hitra bom. Nismo prejeli veliko predlogov sprememb tisti predlogi sprememb, ki so pa bili vloženi, pa niso taki, da bi jih lahko predlagala za sprejem. Francoski člani so dali dva eh, predloga sprememb, ki sta povezana s eh, francoskimi pomisleki, s sistemom Equal v Franciji. Bojijo se, da ta sistem ne bo interoperabilen z novimi sistemi. iz eh, govorice telesa gospoda Rikeja lahko razberem, da, bom, da bo mogoče oba predloga spremen pomaknil. Ampak, kot sem rekla, eh, francoske kolege skrbi, da sistemi ne bodo povezljivi. Mogoče je besedilo nekoliko nejasno, ampak mislim, da komisija v tem primeru jamči, da ne bo problemov za Francijo. In glede na to upam, da bomo jutri lahko glasovali. Mogoče brez obeh predlogov sprememb. Gospod Reki bo mogoče povedal sedaj svoje e, mnenje ali jo bo maknil ali ne. Sicer pa, če e, ju ne bo maknil, pa predlagam, da glasujemo proti obema amantmajama. To je moje priporočilo, torej rešimo ta problem in potem nadaljujmo z delom, tako da bomo lahko kmalo začeli uvajati inteligentne prometne sisteme. Najlepša hvala, gospa Tikao, naslednja. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu uh, să susțin uh, aceeași poziție. Najlepša hvala dovolite mi, da eh, izrazim isto mnenje kot gospa poročevalka, gospa Jensen. Zelo, zelo smo se trudili, da smo dosegli ta kompromis in menim, da bi morali glasovati proti obema predlogoma sprememb. Dobro bi bilo, če bi ju avtori umaknili. In potem bomo lahko sprejeli ta svežen. Ta svežen je bistvenega pomena. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Rike. Prosim, gospod predsednik. Najlepša hvala. Čaj ali kava? Najprej, ne. Dobro. Ja. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Res je, umikam svoja predloga sprememb. Ta predloga sprememb sta rezultata situacije, ki je zelo eh, lepo napisala, opisala gospa Jensen. Eh, Gre za to, da morajo biti sistemi funkcionalni. Ne želimo, da bi imeli en enotni sistem, ki bi bil siljem od zgoraj na vzdol, ampak želimo možnost integrirati eh, obstoječe sisteme, ampak sedaj je to pojasneno in zato umikam eh, oba predloga sprememb, pa tudi zato, da razveselim gospod poročevalko. Najlepša hvala, Dominik. Gospod Pake, v imenu komisije. Hvala lepa, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Res lahko potrdim, da bodo obstoječi sistemi v celoti integrirani v sistem Equal in eh, če je besedilo direktive bilo nekoliko nejasno, se zato upravičujem, ampak nobene skrbi vam ni treba imeti tukaj. Hvala lepa, gospa Jensen. Vi se strinjate, vse je v redu, vse je bilo povedano. Najlepša hvala, Dominik, da si omaknil svoja predloga sprememb, tako bo naše življenje jutri, ko bomo glasovali, nekoliko enostavnejše in eh, julija bo potekalo glasovanje na plenarnem zasedanju. Prav, tako, najlepša hvala za to. Naslednja točka na dnevnem redu je moje poročilo, moje lasno poročilo, ki govori o Eh, statističnih poročili glede prevoza blaga in potnikov po morju. Tudi v tem primeru bomo obravnavali predloge sprememb. Članice in članic se boste spomnili, da je to eno od tistih poročil, ki jih zelo velikodušno podarite predsedojočemu takrat, ko jih nihče drug noče. In zato sem pripravil to poročilo za vas. Direktiva, ki je sedaj popravljena direktiva. Vsebuje pravila eh, v zvezi z pomorskim eh, prometom v članu z 2.8 eh, se obravnavajo poti po morju potnikov in v tem kontekstu moramo povedati, da mora komisija pripraviti seznam potnikov, po, eh, pristaniš za uporabo te direktive. Glede na to, da je bila odločitev oziroma da se odločitev o tem sprejema v okviru komitologije, bo glas parlamenta v tem primeru močnejši, če bodo sprejeti predlogi sprememb o delegiranih aktih. Nekaj pomislekov je bilo izrečenih v zvezi z zbiranjem statističnih podatkov. Nekateri so se bali, da bo to povzročilo dodatno upravno bremo. Ampak informacije, ki jih ta uredba zahteva, so informacije, ki jih nacionalni statistični uradi že zbirajo. In zato to ne bi smelo povzročati nobenega problema v zvezi z dodatnim upravnim bremenom, kajti to delo že upravljajo nacionalne vlade Gospa Tikao je vložila en predlog spremembe. Po mojem mnenju je ta točka že vključena v moje poročilo. In ko, čeprav razumem, se je gospa Tikao že odločila, da bo umaknila svoj predlog spremembe. Potem eh, amandmaji v zvezi z delegiranimi akti. To so moji predloge sprememb. No, Kot sem rekel, če bodo ti predloge sprememb sprejeti, bo parlament imel močnejši glas pri odločanju o tem, katerja pristanišča bodo vključena v seznam. Glede na to, da se odločitev o tem sprejeva v okviru eh, postopka komitologije. Zato predlagam, da se ti predlogi sprememb sprejmejo, zato da lahko okrepimo stališče parlamenta v okviru postopka komitologije in to bo zelo pomembno za v bodoče. Zato bi se sedaj na tej točki ustavil gospa Kün, gospa Tikan, gospa Majsnes. Tikan, gospa Majsnes. Hvala lepa, gospod predsednik. Prisrčna hvala za vaše upravljeno delo. Kajti potrebno je, da začnemo zbirati tudi statistične podatke o tovornem in potniškem prometu znotraj Evropske unije. To je ključni pogoj za to, da bomo lahko oblikovali promet očinkovito intermodalno. To pomeni, da bi potem vedeli, kakšne so razmere, kje je več prometa, lahko si zastavljamo cilje in imamo potem tudi boljše podatke o tem, kakšni so tokovi tovornega prometa. Za železniški promet te podatke že imamo. Vidimo pa, da želimo okrepiti tudi pristanišča v čez evropskem omrežju. Zato je pomembno, da imamo bazo podatkov. S to direktivo bomo to storili. 18 držav članic že zbira takšne podatke, to je dobra podlaga, želimo pa si te podatke dobiti seveda od vseh prizadetih držav pet držav članic pač nima dostopa do morja in potem teh podatkov tudi ne zbira. Sicer pa je takšno bazo podatkov potrebno imeti. Hvala lepa poročevalcu za to, da je vse to, kar je potrebno glede postopka komitologije, glede delegiranih aktov, podal v predlogah sprememb, da lahko potem vedno kot parlament tudi nadzorujemo zakonodajna pooblastila, ki jih prepustimo komisiji, da lahko popravljamo, dopolnjujemo in spreminjamo, če je to potrebno. Zato so ti predlogi sprememb zelo pomembni in vseh osem predlogov sprememb podpiramo. Hvala lepa tudi gospe Tikov, da je omaknila svoj predlog spremembe. Hvala lepa. You, Najlepša hvala, gospod Kun, gospa Tikov. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poročevalec, gospod Simpson, mi je potrdil, da njegovo predlagano besedilo že pokriva tisto vprašanje, ki ga jaz predlagam, zato umikam svoj predlog spremembe. Najlepša hvala za to, eh, gospa Mester. Hvala lepa, gospod predsednik. Pogosto je tako, da če dobi predsednik v pripravo poročilo, se pogosto zgodi, da ni prav napeto to poročilo, vendar pa to ni vedno tako. Statistični podatki so pomembni in gospod Simpson je zelo obširno že predstavil, zakaj ne želi vsebinskih predlogov sprememb. Govori samo o delegiranih aktih, to bi ukrepilo naše pristojnosti in to je vse odlično storil. Zato tudi sama nisem podala predlogov sprememb. Torej, ne samo, da smo zadovoljni na splošno s predsednikom, tudi s tem poročilom smo zadovoljni. Hvala lepa za vaše delo. So Najlepša hvala, zelo prijazni ste, gospa Lichtenberga. <laughs> ja, herzlichen dank, ich will. Hvala lepa. Kot predstavnica države, ki nima morja, se ne želim mešavati v pomorski promet, saj preveč ne. Vendar pa ena točka je pomembna. Poznam to iz podatkov o tovornem prometu. Veliko krat šele leta 2010 dobimo podatke iz leta 2005-2006, torej preveč je za kasnitve. In to je neučinkovito za načrtovanje. Bi lahko to pospešili ali bi lahko to popravili? In drugič, prepričana sem, da bi po postopku komitologije morali zbirati podatke tudi bolj učinkovito in hitreje jih posredovati naprej, kajti stari statistični podatki ne prinašajo nič. Govorimo o statističnih podatkih, ki, se, ki so se zbirali še veliko pred finančno krizo in zato niso več toliko pomembni, kot so bili prej. Hvala lepa. Zelo relevantna pripomba in mislim, da to lahko pospeši postopek preko komitologije. Ja. V imenu komisije, gospod Murov. Ja. Ste tam? Uh, thank you, Mr. Chairman. Actually, my name... Moje ime je Amerini, gospod predsedojoči. Mislim, da se komisija strinja z osmimi predlogi sprememb. Zadovoljni smo tudi s tem, da je deveti predlog spremembe bil maknen. Kar pa zadeva podatke, veseljem vam lahko povem, da bomo naslednji teden objavili prve rezultate za leto 2009. Torej toliko o ažurnosti podatkov. Hvala. Hvala dva stavka od vas, pa stvari stečejo zelo hitro potem. Hvala lepa, gospod Amini iz eh, komisije. Jutri v odboru bomo glasovali, kot veste, in potem na plenarnem zasedanju septembra. Prav? Ste vsi srečni s tem? Hvala lepa. Hvala lepa za vaše prijasne besede. Sem jih bil zelo vesel. Sedaj imamo na vrsti točko o standardnih mesijskih vrednostih za nova lahka gospodarska vozila. Gospod Vlasak je poročevalec. To smo preložili zadnje, če se boste spomnili, zato ker gospoda Vlaska ni bilo z nami. Gospod Vlasak, imate besedo. Dame a panove, pane predsedo, dovolite mi. Gospe in gospodje, gospod predsedojoči, dovolite mi, da povem nekaj besed o tej zelo pomembni temi. To je tema, ki je povzročila veliko razprav in je vodila tudi do veliko predlogov. Moj pristop k tej temi je bil tak, da sem najprej poskušal predstaviti naše stališče z vidika prometa nekoliko ob stran sem postavil okoljska vprašanja in ta okoljska vprašanja sem prenesel na odbor Envi. Želel sem, da bi predlog komisije postal bolj racionalen, upoštevajoč seveda obstoječo krizo in pa upoštevajoč tudi finančne možnosti avtomobilske industrije. Upošteval sem tudi razprave, ki sem jih imel z različnimi kolegi, z think tanki in tudi z razkovalnimi institucijami. V teh razpravah sem se pogovarjal tudi eh, z poročevalci v senci. Poročevalcem v senci se lepo zahvaljuje gospodu Riketo, gospod Pežon, eh, gospod Cameron, gospod Wills za zelo eh, dobro in odkrito sodelovanje. Mislim, da je to pravi pristop, ki ga moramo imeti pri oblikovanju svojega stališča, čeprav se nismo vedno strinjali med seboj. Glavne razlike v naših mnenjih so, bila, so bile povezane z, s tem, da je moje, eh, moj pristop bil realističen. Jaz sem hotel imeti realističen pristop, moji kolegi pa so želeli biti bolj ambiciozni. In Tu smo se v glavnem razhajali in zato eh, smo oblikovali predvsej kompromisnih predlogov. Ti kompromisni predlogi upam, da bodo eh, podprti in zato menim, da je pomembno, da sprejmemo to mnenje, tako da bomo lahko na ta način eh, poslali jasno sporočilo odboru NV. Kašne predloge oziroma kašne kompromise predlagamo? Prvi kompromis govori o 1,75 gramih na kilometr in želeli bi preložiti rok do leta 2014 in želeli bi videti bolj fleksibilne mehanizme eh, v zvezi z sankcijami za kršitve. Eh, to je prvi kompromis. Drugi kompromis pa govori o 1,35 gramih, to je 135 gramih CO2 na kilometr. To naj bi začelo veljati v letu 2022. Tretji kompromis pa se nanaša na znižanje denarnih kazni iz 120 evrov na 95 evrov in na ta način bi to kazen uskladili z direktivo, ki ureja potniška vozila. Mislim, da ne smemo diskriminirati enega tipa vozil glede na druge tipe vozil. Naslednji kompromis govori o uporabi prihodkov iz denarnih kazni predlagamo, kako naj se to vlaga v nove tehnologije, v inovacije, tako da bi s tem denarjem lahko omilili negativni vpliv na okolje. Potem zadnji kompromis, kompromis E, to je pa tisti, ki ga vse skupine ne podpirajo. Ta eh, kompromisni predlog se nanaša na omejitve hitrosti. In menim, da bi ta element moral biti uveden šele potem, ko bo izvedena ocena učinka. To pa je treba narediti preko eh, spremenjene urede 95 eh, skozi 6 EEC. Ta uredba že uvaja eh, ta konkretni element. To so torej naši kompromisni predlogi in predlagati želim, da glasujemo v bloku o njih in mislim, da ne bi smeli glasovati za posamične dele, kajti na ta način bi postopek zapletli. Še enkrat se želim zahvaliti vsem poročevalcem in poročevalkam v senci, vam vsem pa se zahvaljujem tudi za to, ker ste mi zaupali pripravo tega poročila. In Ravno tako se želim zahvaliti gospodu Matthew O'Brownu iz sekretarjata za sporočilo. Še enkrat mi dovolite, da povdarim dejstvo, da želim predložiti te kompromisne predloge. Vsi ti predlogi niso čisto v skladu z mojimi prepričani in zato se, jaz, eh, se bom jaz zdrževal glasovanja pri nekaterih od njih. Hvala lepa, gospod Vlašak, za to predstavitev vašega poročila. Gospod Rike za EPP. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospodo Vlasko se zahvaljujem za njegovo delo in tudi za njegovo sposobnost prejemanja kompromisov. Vem, da so nekateri kompromisni predlogi bili take, ki mu niso preveč eh, odgovarjali, ampak na ta način smo vse eno lahko dosegli dogovor in uspeh. Eh, to mnenje je pomembno, kajti vpliv na okolje in na industrijo je tu precejšen. Težava tega poročila je bila v tem, eh, z okoljskega vidika. Je čisto upravičeno zahtevati zmanjšanje emisij. Videli bomo tudi stališče, ki je zelo zavezojoče oziroma ki zelo ustraja na tem, da se zmanjšajo eh, emisije in da se tudi eh, izreče osebne sankcije, ampak z ekonomskega vidika pa bomo videli, da bi bilo dobro nekoliko popustiti ta pritisk na industrijo in pa na eh, zlasti avtomobilsko industrijo. Predvsej predlogov sprememb eh, 170 zelo, zelo različni so bili, od najbolj ekoloških do najbolj ekonomskih po svojih naravih in tudi iz vseh političnih skupin. Mislim, da je obstajala nevarnost. Lahko bi se bilo zgodilo, da ne bi eh, potrdili nobenega predloga sprememb, zato ker ne bi bilo ustrezne večine. To bi bilo seveda eh, katastrofa, saj potem ne bi imeli tega mnenja, kajti to mnenje je pomembno ali pa bi pri, eh, vsak nekoliko prilil vode v svoje vino in bi na koncu predložili predloge sprememb, ki, ji, ki ne bi bili zadovoljivi za nikogar v celoti, ampak bi tako dobili neko kompromisno srednjo mnenje in eh, dokaj šipko. Istočasno pa moramo povedati še nekaj. Tu ne smemo pozabiti na konkurenčnost industrije in v kontekstu krize so tu še velike težave, s katerimi se srečuje naše gospodarstvo. Za zaključek mi dovolite reči, da naša skupina podpira vse kompromisne predloge sprememb. Še nekaj eh, amandmajev je, eh, ki, bo, ki bodo pomagali bolj jasno napisati določene stvari v poročilo, mogoče bo tam ločeno glasovanje oziroma glasovanje po eh, deli. Ampak kar zadeva kompromisno predloge, pa mislim, da bi bilo dobro, da jih eh, podpremo, tako da bodo stvari sprejemljive tudi za naše kolege iz, okol, eh, iz odbora za okolja. Gospa Fajon, prosim. Thank you very much to, um... Najlepša hvala poročevalcu gospodu Vlasko in tudi poročevalcem v senci. Naj rečem, da je to mnenje zelo pomembno. V zadnjih nekaj tednih smo imeli veliko razprav z vsemi vključenimi strani in morali smo doseči pomembne kompromise, zato da bo jutri glasovanje potekalo tako, kot je treba. Kar zadeva našo skupino in mene osebe. Mislim, da je zelo pomembno, da ostanemo ambiciozni, ko govorimo o dolgoročnem cilju zmanjšanja emisij CO2. Dva vidika sta pomembna. Po eni strani se promet eh, lahkih gospodarskih vozil eh, povečuje, istočasno pa se emisije zelo hitro zvišujejo eh, zlasti pri torej pri eh, lahkih tovornih vozilih. Zato moramo ostati ambiciozni na te kompromis, eh, zato moramo preložiti za dve leti dolgoročni cilj 135 gramov, torej to moramo preložiti na leto 2022 in mislim, da je to že precejšen znak, da, po, da smo popustili, ampak naš odbor je tisti, ki je najpomembnejši drugi odbori nam bojo sledili in mislim, da bomo morali poslati zelo jasno sporočilo in zato sem zelo zadovoljna, da bomo vsaj poskusili ostati enotni kljub različnim pogledom in kljub različnim eh, eh, pomislekom, ki smo jih slišali tudi od industrije. Eh, no, upam, da bomo ta kompromis lahko podprli. Po drugi strani pa imamo na mizi tudi kratkoročne cilje, to je 175 ampak z, z drugačnim uvajanjem, postopnim uvajanjem. To je dober kompromis, to je sprejemljivo za nas. Potem je pa tu še ena stvar, ki jo želim tudi omeniti. Moja skupina in jaz bi želeli podariti 120 evrov za denarno kazen. Se nam zdi, da bi to ostalo. Ta ta znesek je bil zračunan na podlagi eh, marginalnih eh, stroš, stroškov skladnosti. Omejitev hitrosti, to je zelo občutljivo vprašanje, tega se zavedam. Vseeno pa vidimo veliko statističnih podatkov. Ne vem, če je to najboljši način reševanja tega problema, ampak če zmanjšamo eh, hitrost lahkih tovornih vazil, potem bomo zmanjšali tudi CO2, po drugi strani pa bomo verjetno povečali varnost na naših cestah. To je tudi dejavnik, ki ga moramo imeti pred očmi. Najlepša hvala za sodelovanje in osebno bi bila vesela, če bi eh, jutri bil rezultat glasovanja pozitiven. In tako bomo dokazali, da nas naše okolje res skrbi in tako, tako bomo pokazali, da nas skrbi tudi avtomobilska industrija, ki je sedaj v težkih časih. Vemo, da igrajo zelo pomembno vlogo eh, tudi pri zmanjševanju emisij CO2 v našem okolju. Um, Hvala lepa, gospa Fajon. Se opravičujem ker sem vam rekel Tajon. Gospod Šterk, liberalci. Eh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod Vla, eh, gospodo Vlaško se zahvaljujem za upravljeno delo. Predvsej smo se pogovarjali med kolegi, izmenjali smo ideje, primerjali smo poglede in njegovi kompromisni predlogi spremem so takšni, da jih bomo lahko podprli. Ta predlog prihaja pravi čas za komisijo, eh, zlasti glede na to, kaj, eh, kar je že bilo upravljeno v zvezi z potniškimi vozili. To je, to je pomembno, da uredimo tudi področje lahkih tovornih vozil. Zato moramo zagotoviti, da eh, bodo emisije nižje naša skupina. Lahko sprejmemo eh, kompromisni predlog A za manjšim popravkom. Poročevalec se je dogovoril z Alde odlogo, ampak da se držimo tega cilja, smo se odločili za kompromis. Potem bi se naslednji cikl, torej če cikli trajajo deset let, se naslednji začel 2012. Pomembno je zagotoviti ta odlog. Potem se eh, strinjam tudi z naslednjim predlogom spremembe. Eh, tam Eh, kjer govorimo o uporabi denarja iz eh, glob. Znesek, ki ga predvideva komisija, bi moral ostati na isti ravni. Kar zadeva omejevanje hitrosti, ne zdi se mi pametno, da se to pušča v presojo državam članicam kajti eh, v eni državi članici se lahko zgodi, da bodo uporabljali drugačna vozila kot v drugi. Zato se mi zdi, da bi bilo bolje tako za eh, notranji trg kot nasplošno imeti eh, vse mehanizme, ki zagotavljajo delovanje enotnega trga. Kajti, če bomo rekli, pač naredite, kar hočene, hočete, potem mislim, da to ne bo dobro, kajti vsak bo delal po svoje. In, uh... Strinjam se tudi eh, z eh, amantmajem gospe Fajon, to je amantma številka 100, se mi zdi, 120 kilometrov. Sem za, torej podpiram amantma. Ne pa kompromisa. Poročevalec je dal predlog za tako imenovana vozila multistage. To se mi zdi pametno. To delanje pulinga pa se mi ne zdi pametno preveč pametna ideja. Če bomo mešali vozila med seboj, se mi ne zdi to pametna ideja. Mislim, da eh, je bolje imeti kategorije. Lah, sicer se nam lahko zgodi, da bomo imeli nelojalno eh, konkurenco med tistimi, ki to eh, lahko delajo in drugimi, ki ne. In eh, zato se strinjam tudi s predlogom gospe Fajon. In naš odbor mora imeti jasno stališče tudi do zunanega sveta, moramo upoštevati okolje, ravno tako pa moramo pokazati, da smo realistični, ko gre za prihodnost avtomobilske industrije. Če bomo eh, preložili ta dolgoročni cilj, bomo s tem povedali, eh, pokazali, da smo prisluhnili industriji in na glasovanju v odboru in na plenarnem odboru zasedanju bomo pač ravnali v skladu s priporočili. Industrija seveda zahtevala dosti več kot pa to, kar trenutno piše v kompromisnih predlogih. Mislim, da se o, o tem skoraj lahko pogovarjamo, ampak ta kompromis se mi zdi ambiciozen. 135 gramov, kar predlaga eh, komisija, se mi zdi realističen predlog, torej predlog komisije. Hvala lepa za zelena, gospa Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Hvala lepa. Kot si lahko predstavljate, se ne strinjam s kompromisnimi predlogi. Poročevalec zelenih sploh ni povabil previdnostno, ker si je želel kompromisa med tistimi, ki zavirajo in med tistimi, ki še bolj zavirajo, da ne bi dosegli bolj ambicioznih ciljev. Zato se z nobenim od teh ciljev ne strinjam. Celotno področje celotna tema, žal služi kot dokaz temu, da odbor za promet zavira vprašanja na področju okolja in ni napreden. Nove študije kažejo, da bi 135 lahko dosegli, 175 bi najprej lahko dosegli, se popravlja govornica, če bi torej bili nekoliko bolj konkurenčni pri uporabnosti lahkih gospodarskih vozil. Ta konkurenčnost, ki jo imamo sedaj, ne prinaša nič. Če pa potem dodatno zahtevamo, da bi za omejevalnike hitrosti morali imeti presojo vplivov, potem je vse skupaj že kar absurdno. Kaj ti, kar se tiče nižjih hitrosti v cestnem prometu, tudi pri gospodarskih vozilih, tovornih vozilih, to že vsi vemo. To ima pozitivne učinke na varnost, na okolje, če omejujemo hitrost. Prav posebno pri tem razredu vozil pa žal ugotovimo, da so pod velikim pritiskom, da morajo priti na cilj v pravem času, da zato zanemarjajo čas za počitek, zanemarjajo omejitve hitrosti in tako dalje. In zato je ta razred vozil tudi vedno bolj prisoten na naših cestah. Mi pa jim želimo dati še dve leti več. Tehnično je jasno, to je vse izvedljivo in če bo avtomobilska industrija dejala, da to ni izvedljivo, potem je to jasno, saj je to njihov interes čim kasneje uvesti inovacije, kajti inovacije so drage. Da bomo pa seveda po poti izgubili na konkurenčnosti, to pa je dejstvo in tega ne bi smeli zanemarjati. Tako da sem zelo razočarana nad celotnim poročilom in se s kompromisnimi predlogi nikakor ne morem strinjati. da seveda avtomobilska industrija venomer uporablja izgovore za racionalizacijo, glede racionalizacije, da, da potrebuje več časa, da bi razvili bolj učinkovite avtomobile ali bolj okolju prijazna vozila, to je seveda že od začetka bilo popolnoma jasno. To se mi zdi napak, da bo ta razred avtomobilov dobil toliko prednosti. To bomo storili s tem poročilom in tako bo konkurenčnost v cestnem prometu med različnimi razredi tovornjakov še enkrat, še ponovno bolj vzpostavljena. In sedaj bomo cilje dosegli kasneje, kot smo si zadali. In če bomo to storili, bomo seveda okolju naredili medvedjo uslugo. Ne bomo storili tistega, kar bi bilo možno, imeli pa smo že izkušnje, da avtomobilska industrija se ne odziva sama, temveč se odziva samo pod pritiskom. Takrat pa seveda učinkovito, če bi pritisnili na njo. In potem bi tudi konkurenčnost avtomobilske industrije lahko ohranili. Ta pot se mi zdi napačna, teh kompromisov ne bom podprla, pri omejevalniki hitrosti pa si bom ogledala, kaj bo prišlo ven v ustnih predlogih sprememb. če ste na poti po zelo prometnih avtocestah in če vas potem ovirajo, potem vam zaradi omejitve hitrosti, potem vam želim veliko sreče in veliko lepega vremena, ker se mi zdi to napak, kako urejamo. Hvala lepa, gospod Elka Dravoj. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo kratek bom, ker so kolegice in kolegi pravzaprav že omenili najpomembnejše zadeve. Rad bi povedal, da se mi zdi pomembno, da smo dosegli pri pomembnih točkah kompromise, pri gospodarskih vozilih naprimer, sicer nam to ne bi uspelo. Imamo določene ambicije in standarde in zato je potrebno pri emisijah podati znak In seveda si ne želimo znižanja kazni. Mislimo, da je komisija pripravila dober predlog, pri tem predlogu ostajamo in na koncu bi želel opozoriti še na omejevalnike hitrosti. Mislim, da ne bi bilo boljše, če bi sedaj to pustili na prostovoljni podlagi. Kolega Rike je predlagal kompromis, če sem iskren, menim, da je to točno nekaj takšnega, kar moramo urejati na evropski ravni. Seveda pa to ni ovira, če bi določena država članica prek prometne zakonodaje si zadala še niže standarde. Gre pa tukaj za tehnično omejitev, da bi ne bilo mogoče voziti hitreje. Seveda, Moramo poštevati okoljske vidike, imamo študije, ki nedvomno kažejo, da tako zmanjšamo tudi emisije CO2. Seveda pa so pomembni tudi prometno-varnostni vidiki. Ta gospodarska vozila so pogosto zelo hitra, imajo močne motorje, pogosto pa take moči motorja sploh ne potrebujejo in to potem izkoriščajo tako, da hitreje vozijo. Če bi to tehnično omili, bi to več ne bilo možno. Zazel bi se za to, da si to še enkrat ogledamo in poskušamo kot odbor za promet dati jasen znak kolegom v drugih odborih. Hvala lepa. Ja, vielen Dank, Herr Meissner. Das ist auch relativ Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bom kratka. Sterks je že govoril v imenu liberalcev. Imeli smo težave v tem primeru, to smo videli, najti pravo ravnotežje med varstvom okolja, če se vsi želimo, to je jasno, to je prav. Vemo, da promet veliko prispeva k onesnaževanju okolja, po drugi strani pa moramo paziti na to, da se bo avtomobilska industrija lahko odzvala, da pa seveda bo imela zadosti časa na voljo. Zato mislim, da so ti kompromisi dobri in zato se ne strinjam z gospod Lichtenberger. Mislim, da je to mnenje, naše mnenje, mislim, da menimo resno, da smo resni in da skušamo povedati odporo za okolje, da skušamo najti skupni jezik, ki bo pragmatično izvedljiv. To se mi zdi pomembno kar se omejevalnikov hitrosti tiče, pa veste, da prihajam iz države, kjer nimamo omejitev hitrosti in zato se mi zdi to nekoliko čudno. Ampak dobro, ne bom torej podala pripomp glede tega. Morda je kompromis boljši kot predlog spremembe. Rada pa bi dodala še nekaj. Mislim, da je nasplošno za okolje zelo pomembno. To smo imeli že v poročilu Jensen, pri inteligentnih prometnih sistemih, te je potrebno uporabljati, kajti ti prispevajo tudi veliko k ohranjanju okolja, preprečujejo zastoje in omogočajo prost pretok prometa. In to se mi zdi zelo pomemben dejavnik. Nasplošno pa se mi zdi dobro, da se zazemamo za okoljska vprašanja tukaj v odboru za promet. Mr. Kuhn. Gospod Kuhn. Herrn Vlasek möchte ich auch noch mal herzlich. Tudi sam se zahvaljujem, se vam zahvaljujem, gospod Vlasek, da smo s kompromisnimi predlogi sedaj naredili to direktivo bolj realistično, bolj pragmatično, kar se našega odbora tiče. Seveda pa moramo vedeti tudi to, da dve tretjini vseh lahkih gospodarskih vozil, ki so na naših cestah v Evropi, so v lasti malih in srednje velikih podjetij in obrtnikov. Samo tretjina pa je v lasti transportnih podjetij, ki pač so pod časovnim pritiskom. Gospod Steks je pravilno dejal, da so ta vozila stara približno 10 let. Da jih porabljajo približno 10 let. In če želimo tukaj pri emisijah resnično veliko prihraniti, potem bi morali imeti novo generacijo motorja za izgorevanje in to bo seveda trajalo naslednjih deset let, da bodo seveda lahko izvedli tudi inovacije in investicije. Ne bomo kar od jutri mogli vsega oglobiti. Tako bi se potem težave šele začeli. Mislim, da moramo že sedaj prihraniti takoj 135 gramov CO2 na kilometr. Torej, ta postopen pristop je zelo pomemben. Sedaj smo pri 202 gramih CO2 na kilometr pri lahkih gospodarskih vezeljih. In sedaj bomo šli na 175 gramov. Liter goriva povzroča pri izgorevanju 22 gramov CO2 na kilometr. To si lahko izračunamo. Tako da moramo leta 2014 imeti približno 8 litrsko porabo. Leta 2022 pa samo še 6 litrov porabe, poprečne porabe. Če vse skupaj potem projiciramo, koliko CO2 na milijon ton bomo prihranili, je to zelo pomembno. Zelo velik napredek in to se mi zdi upravičeno. Vprašanje, ki je pred nami in to, na to morajo odgovoriti inženiri, pa je, kako bo v prihodnosti z novo generacijo motorjev na izgorevanje, kar se tiče prašnih delcev in večjih delcev v Euro 6 generaciji, ki si je želimo. Ali bo to pomenilo mogoče protisloven razvoj, da ne bomo več uresničili tega, kar imamo sedaj, da bomo imeli popolno izgorevanje v tej novi generaciji motorjev, potem bomo potrebovali spet več goriva in več CO2. Gre za vprašanje, ali bomo šli v smeri, ki bo takšna, da bomo evro 5 nadomestili z evro 6. To je moje vprašanje komisiji. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Tikal. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj najprej povem, da je ob koncu leta 2007 bil sprejet svežen o energetiki in podnebnih spremembah. Bistvo tega svežna pa je bilo to, da se opredelijo jasni cilji glede zmanjšanja emisij tudi na industrijskem sektorju. Tudi ko gre za trgovanje z dovoljenji za emisijami. Predvsem nas je zanimalo, kako bi lahko sistem ETS uporabili tudi na področju okolja in transporta. Evropska unija se je že precej odločno zauzela za dosego teh ciljev. Cilji naj bi bili doseženi leta 2020. To je dejstvo, ki bi nam lahko služilo kot izhodišče. Kar zadeva kompromisne predloge sprememb, pa se mi zdi, da je pomembno predvsem to, da analiziramo to besedilo, da ugotovimo po eni strani, kako bi lahko mi izboljšali lahka gospodarska vozila in po drugi strani, kako zadovoljiti popraševanje. Zato sem uložila predloge sprememb, v katerih sem zapisala, da bi morali ponuditi tudi finančne vzpodbude, s katerimi bi spodbujali zamenjavo starih, bolj onesnažujočih vozil z novimi, sodobnimi vozili, ki izpolnjujejo tudi cilje, ki so zapisani v tem besedilu. Glede same ponudbe, glede posodobitve vozil, ne povem, da bi morali iz tehnološkega vidika izboljšati lahka gospodarska vozila in sicer na tak način, da bi ta vozila proizvajala manj emisij. Nekateri pravijo, da potrebujejo sedem let za oblikovanje takšnih vozil. Sedem let od skice do proizvodnje takšnih vozil. Dve leti potrebujejo za oblikovanje osnutka, dizajna, potem pa potrebujejo še pet let za to, da proizvedejo takšno vozilo in ga dajo na trg. Tako da se mi zdi, da bi morali jasno predeliti te posamezne faze in na podlagi tega določili tudi to, kako doseči ambiciozne cilje. Osebno se mi zdi, da visoke globe in kazni za proizvajalce ne bi bile spodbudne. Evropske institucije pa bi morale biti med seboj bolj usklajene in delovati bolj dosledno. Dosledno bi morale izvati tudi že veljavno zakonodajo na področju vozil. Upam, da bomo dosegli dober rezultat in da bomo uspeli čim hitreje zmanjšati emisije. Ne smemo pa pozabiti, da si moramo zastaviti takšne cilje, ki jih bo mogoče izpolniti. Pomembno je tudi, da zagotovimo finančne spodbude za to, da se poveča povpraševanje. Lahko oblikujemo zelo dobro zakonodajno besedilo, lahko si zastavimo ambiciozne cilje, vendar če ne bomo spodbudili popraševanja po teh novih sodobnih vozilih, ta direktiva ne bo dosegla ciljev, ki jih vsebuje. Hvala lepa poročevalcu, hvala lepa tudi poročevalcem v senci za vsa prizadevanja. To besedilo je bilo zelo težko. Hvala. Gospod Groš. Hvala lepa, gospod predsednik. To ni enostavna tema, kaj ti po moje gre za pomembna vidika, ki jo ni enostavno oceniti. Prvič gre za tehnologijo, gre za informacije, ki so zelo raznolike in v tem trenutku sem mnenja, da so poročevalci v senci in poročevalec našli dobro srednjo pot. Kar se tehnologije tiče, pa se lahko naučimo iz preteklosti. Moramo imeti jasne navedbe, če želimo doseči cilj. Če tega ni bilo, ciljev nismo dosegli. Če rečemo, da se cilj mora doseči, potem se je ta cilj zelo hitro dosegel. To je bilo pri osebnih avtomobilih, to smo zelo hitro ugotovili. Na koncu je bil rezultat hitrejši, kot so bili sklepi iz parlamenta. In drugič, naša politična volja. Jasno moramo povedati, da v odboru že dolgo govorimo o lahkih gospodarskih vozilih in tovornjakih. Tisti, ki najbolj grešijo na cestah, pa so osebni avtomobili. Saj jih je največ, seveda pa so v njih tudi voljivci. In tukaj je razprava nekoliko bolj kočljiva. Zakaj? Če želimo se lotiti kvantitete, potem se moramo lotiti osebnih avtomobilov, ker je teh največ in tukaj lahko največ dosežemo. Vprašanje pa je, ali imamo politično voljo, da to jasno povemo. To velja tudi za hitrost. Žal mi je. Vsi vemo, da če vozimo počasneje, imamo manj nesreč, po drugi strani pa se zmanjša poraba. In skoraj vse države imajo omejitve hitrosti. Razen nekaj držav. In sedaj moramo rešiti politično težavo teh držav in imamo težave, ker nekatere države nimajo politične volje, da bi imeli omejevalnike hitrosti. Mislim, da bi bilo veliko bolje, če bi države spet preverile, koliko je ranjenih, koliko je nesreč in jih vprašamo, ali ne bi bilo bolje imeti omejevalnike hitrosti. In kar se osebnih avtomobilov tiče, veliko brošur prebiram in rad prebiram te brošure, vedno znova, pa si zastavljamo vprašanje, zakaj moramo imeti avtomobile 400-450 konjskimi močmi. Če pa vemo, da je to slabo za zdravje, pa tudi za okolje, ne bi mogli oglaševati nekoliko drugače, tudi mi politično iti v drugi smeri in bi dejali, da bi morda bil moderen avtomobil jutrišnjega dne nekoliko bolj učinkovit in bi pač peljal nekoliko počasneje. Zato mislim, da to, kar smo storili tu, ni slabo. Težko je najti pravo ravnovesje, vendar pa prava težava je, da se tega lotijo države članice, kar se hitrosti tiče. In vse skupaj je potrebno zgraditi na dobri volji. In še zadnja pripomba. Mislim, da bi s časoma čista vozila, da bodo postala pomembna tudi za MSP. -je. In kar se tiče tega, da imamo največ avtomobilskih podjetij v Evropi, tudi to je zelo pomembno. Sicer bomo to v prihodnje uvažali z Japonske ali Kitajske, sami pa tega ne bomo zmožni proizvajati. Moramo torej gledati v prihodnost, pokazati pa tudi nekoliko več političnega poguma in volje, da se lotimo težave tam, kjer ta težava pravzaprav je, da gremo do bistva. Hvala lepa. Še trije govorniki, potem pa komisija gospod Bradburn. Thank you, Chairman. I just got, uh, I think, Polish on the English. Hvala lepa, mislim, da imam polščino na angliškem kanalu, tako da nisem slišal, kaj ste dejali. Torej, poslušam razpravo. Želim pa reči, da to, kar sem slišal, je veliko načel, ni pa prav veliko realnosti. Gospa Tikao je v svojem prispevku dejala, da moramo storiti to, kar je izvedljivo, takrat, ko je izvedljivo in skušati potemeljiti vse na popraševanju. Strinjam se z gospodom Vlaskom in njegovimi predlogi spremembe glede tega. Zdi se mi, da nismo več realni. Gospa Tika vedela, da je potrebno sedem let, da se razvije nov motor od zasnove do proizvodnje. In to je jasno. Glede tega ne moremo nič storiti. Fizično pač tako je. Tako da prosim, bodimo realni, kaj in kdaj želimo to doseči. Zakaj sem se javil besedi? Zaradi veliko nejasnih vprašanj. Naprimer, vprašanje omejevalnikov hitrosti. Kar se mene tiče, kolikor vem, imamo, imamo omejevalnike že na nekaterih področjih, vendar pa tega ne bi želel pri novih lahkih gospodarskih vozilih. Lahka gospodarska vozila namreč lahko prehitevajo na avtocestah. In če bi jih omejili, potem ne bi mogli v kratkem času pospešiti in prehiteti. Tako bi morda povzročili več nesreč in ne manj. Torej sem popolnoma proti omejevalnikom hitrosti. Nekdo je omenil tudi uporabo ITS-a, inteligentnih prometnih sistemov. Ne imali ste se vozili po avtocestah okoli Birminghama v zadnjih letih. Vendar pa tam imamo domnevno inteligentne sisteme. Pa je bila včeraj v pol enajstih omejitev 65 mil. Sploh pa ni bilo veliko vozil na tej avtocesti, torej to ni bil zastoj. Tako da takšni domnevni inteligentni sistemi pravzaprav pomenijo tratenje denarja. Zelo veliko denarja, po mojem mnenju. Tako da se vrnimo k realnosti. Naj nam industrija pove, kaj in kdaj lahko kaj proizvedajo in potem bomo šli dalje. Hvala lepa. Hvala lepa. Prejšnji vikend sem bil tam in zelo veliko časa sem potreboval, da sem prevozil to pot. Well, no for... Morda je boljše upraviti plačljivo cesto. Ne, šel, šel, šel, šel sem v Cardiff. Gospod Higgins. Hvala lepa, strinjam se z gospodom Bragburnom kar se tiče tega, kar je dal poročevalec. Mislim, da ima prav. Najti moramo ravnovesje med okoljskimi vprašanji po eni strani in komercialno realnostjo po drugi. Avtomobilska industrija zaposluje veliko ljudi in veliko trga smo že izgubili zaradi Kitajske, naprimer. Nadalje, kar se trenutne gospodarske krize tiče, veliko manjših podjetij bo izrinjenih, če bomo imeli preveč stroge kaznovalne ukrepe. Želimo ostati vodilni na področju okolja in zmanjševanja emisij CO2, globalno gledano, in to smo. Ukrepi, ki smo jih uvedli, kompromisni predlogi, so odlični, kar se ravnovesja tiče. Še prav posebno pozdravljam izjemo na leto da smo to zvišali z 22 na 25 tisoč lahkih gospodarskih vozil. In potem, kar se kazni tiče, mislim, da je dobro to, kar imamo. Kazni, če jih nižamo, se izvajajo in se jih tudi uporablja. In tako izboljšamo tehnologijo in znižujemo emisije. Rad pa bi se vedel, vedel kdo kdaj, kje bo nadzoroval vse skupaj. V teoriji je vse lepo in prav, vendar pa v realnosti je vse drugače, kako bo vse skupaj izvajano. In potem strinjam se z gospod Tikal, kar se tiče tega, da ne bi več uporabljali starejših avtomobilov. Irska je storila nekaj razumnega. Imamo schemo uničevanja vozil za lahka gospodarska vozila in tako smo jih vzeli iz prometa in to je dobro. Tako da poročilo je dobro, kar pa se kompromisnih predlogov tiče, mislim, da je bilo potrebno zelo veliko pogajalske veščine strani poročevalca in potrebno ga je pohvaliti in mu čestitati za to. Hvala lepa. In za konec še gospa Jana Sender. Eh. Hvala lepa, gospod predsednik pravzaprav se sploh nisem želela javiti k besedi, ampak dobro. Dobili smo informacije z različnih področji, tudi strani industrije, da bi vedeli, kakšne so meje, kakšni so roki, ki bi lahko bili težavni. In kar se tiče omejevalnikov hitrosti, mislim, da ne samo v odboru, v celotnem parlamentu, pogosto govorimo o tem, gre za zelo strastno vprašanje v nekaterih državah. Nekatere so tradicionalno proti omejevalnikom hitrosti na vseh cestah in seveda se postavlja vprašanje, kako doseči napredek. Mislim pa, da je pač tako, da si želimo varnosti na cestah. Po drugi strani želimo tudi zavarovati okolje. In s temi cilji bi to dosegli. Države, o kateri govorim, pa so tiste, ki imajo konkurenčne prednosti in so dobre, kar se inovacij tiče. Če bi torej inovacije prinesle več varnosti in varovali okolje, je to samo dobro. Gospod Bradburn je dejal, da ne bi bilo več možno prehitevati. No ja, biti moramo natančni, za katere ceste gre, kako vse skupaj izgleda, imamo pasove za počasnejša vozila, za hitrejša in tako dalje. Zauzemam se pravzaprav za tak pristop. In potem še prošnja v smeri komisije. Če bo ta kompromis ostal, ga bom podprla, ampak pogosto je tako, da veliko krat govorimo o pragmatizmu, o industriji, o ambicioznih ciljih. Mira pa bi seveda vprašanje, ali ne bi morali paziti, da ne bomo preveč pragmatični, da ne bomo preveč enostranski in da bodo potem morda drugi konkurenti bolj uspešni. Tudi kar se okoljevarstva tiče če smo tako pragmatični, moramo paziti, da si ne bomo naredili medvedje usluge. Pomembno bi bilo, če bi se lahko pomirili in ne bi zavirali držav pri tem razvoju. Če mm, v imenu komisije, prosim. Uh, Hvala lepa. Naj začnem splošno pripombo. Predlog komisije glede emisij CO2 za lahka gospodarska vozila temelji na presoji vplivov in na, temelji na študijah. Kratko in dolgoročni cilji so ambiciozni, tak je zaključek, pa tudi izvedljivi. Zato je to najboljši prispevek k zniževanju toplogrednih plimov primerjavi z letom 1990. To si je zadala EU. Kar se kompromisnih predlogov tiče, o katerih razpravljamo danes, kar se dolgoročnih ciljev do leta 2020 in kar se kratkoročnega cilja 175 tiče, pa menimo, da je ta predlog najboljša pot naprej. kar se kompromisnega predloga C tiče, pa bi rada povedala, to je že bilo rečeno, 95 gramov ne bi pomenilo večjih stroškov, tako velikih stroškov, da ne bi tega bilo možno doseči. Omejevalniki hitrosti, predlog spremembe D, ta je verjetno najbolj delikaten. Zelo pomembno si je pogledati uresničljivost tega predloga. Ne vemo, kje bi dobili te 3 grame na 10 km. Takšna izjava mora biti predstavljena v študijah, argumentirana, do sedaj pa nimamo teh pojasnil. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Gospod Vlasak, bi morda še sami kaj dodali? Pane predsedo, dame a panove. Gospod predsednik, gospe in gospodje. Slišal sem številne zanimive argumente v tej razpravi. Vsak izmed vas ima pred seboj argumente, sami se lahko odločite, kateri so merodajni, kateri ne. Pomembno je tudi to, da odbor za promet zauzame stališče, ki bo odražalo prometne vidike, tehnične vidike. Tudi odbor za okolje sodeluje pri tem Zato, ker so oni odgovorni za emisije. Bi pa rad vseeno nekaj izpostavil. Vesel sem, da je bila razprava v času pogajanj zelo dobra, vendar nasprotujem temu, da nekateri menijo, da je naš odbor tisti, ki zavira razvoj, napredek. Glede same omejitve hitrosti, nisem se želel spuščati preveč v podrobnosti glede tega, ampak obstajajo različne študije tudi glede vpliva omejitve hitrosti na varnost, na prehitevanje, na upočasnjevanje prometa na enopasovnih cestah. Potem so bile omenjene tudi razlike V nacionalnih ureditvah imamo tudi študije glede stroškov. Nova vozila bodo res morala upoštevati omejitve hitrosti, kaj pa stara vozila, jih potreba prilagoditi, to bo kar nekaj stalo. Poleg tega bo treba nekoga zadolžiti za nadzor nad tem. Sam sicer ne nasprotujem omejitvi hitrosti, vendar se mi zdi, da bi morali to temo obravnavati ločeno v posebnem poročilu, v katerega bi zajeli vsa vozila, kot sem že na začetku predlagal. Sam sem menil, da bo vprašanje hitrosti samo neka dopolnilna tema glavni temi ki jo obravnavamo. Hvala lepa še enkrat za razpravo in upam, da bomo jutri sprejeli pravo odločitev. Hvala lepa, gospod Vlasak. Strinjam se z vami. Mislim, da naš odbor nikakor ne zavira okoljskih tem, prav tako ne verjamem, da ne želi ukrepati. Kakšna je časovnica za to temo? Jutri bomo glasovali v odboru septembra bodo glasovali v odboru za okolje, novembra pa bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Hvala lepa za to razpravo. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Izmenjava mnen z Evropsko komisijo o napravah za skeniranje telesa. Gospod Rojt je že zunaj, tako da ga bomo kar povabili v dvorano. Povabili smo tudi nekatere kolege iz odbora Libe. Počutim se kot učitelj. Vsi dvigujete roke, vsi želite besedo. Prosim, da za hip spustite roke. Bomo najprej začeli z razpravo, potem pa vas bom prosil, da dvignete roko, če želite besedo. Ja, Vice President as well. Okay, so those who want to speak, you can start to indicate now in the secretary. Dobro, kdor želi besedo, naj sedaj dvigne roko. Vas bo sekretarjat zapisal. Eno uro imamo na voljo za to razpravo. Če vas bo 65 želelo spregovoriti, potem vam ni treba biti matematični geni, da ugotovite, koliko časa boste imeli na voljo. Gospod Rojt, izvolite. Če. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko veselje mi je, da sem danes lahko ponovno z vami. Na zadnje sem se z vami pogovarjal o skenerjih konec januarja. Konec januarja sem v imenu komisije tudi obljubil, da bomo nekje marca, aprila pripravili poročilo. Se upravičujem, kajti sedaj smo že 15. junija in poročila še ni. Veste pa, da nam je med drugim ponagajal tudi vulkanski oblak, zato prihaja do zamud. Naj vam podam kratko predstavitev poročila, tudi v imenu podpredsednika Kalasa. Mislim, da je čas primeren za obravnavo te teme. Želel je namreč, da bi vi dobili poročilo, še preden se bo sam pogovoril o tem poročilu z ministri za promet v četrtek. Sam okvir tega poročila je relativno jasen. Govorimo o varnosti. Gre za uredbo 300 skozi 208, ki govori o varnosti. Leta 2008 smo govorili tudi o izvedbenih ukrepih v zvezi s tem, mislim, da v drugi polovici leta 2008. Takrat ste nam pokazali rumeni karton, kot bi temu rekel. Rekli ste, da je treba zagotoviti varnost na letališčih. Glede nečesa še nismo bili takrat prepričani o napravah za skeniranje telesa, namreč zato smo jih takrat črtali in obljubili, da bomo pripravili poročilo na to temo. Poročilo imate sedaj pred seboj. V tem poročilu smo morali upoštevati tudi nekatere neželene dogodke in okoliščine. Če se spomnite letalskega poleta decembra lani, potem dodatnih grožen letalskemu prometu. Kakšno je dejansko stanje? Nekatere države članice že uporabljajo naprave za skeniranje. Finska, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Francija, Italija. No, Italija pravzaprav še razmišlja o tem. Veste tudi, kakšen je položaj drugot po svetu, v ZDA, v Kanadi že uporabljajo te naprave za skeniranje telesa. Ne bom se spuščal v podrobnosti, kajti vse to lahko najdete v poročilu. Tako da je prvo vprašanje sedeče. Je to sploh zakonito? Odgovor glede na veljavno uredbo, da. Zato, ker lahko uporabite tudi dodatna sredstva za preiskavo. Lahko uporabite bolj stroge metode, lahko uporabljate tudi testne metode. Tako da na podlagi te uredbe lahko uporabljamo naprave za skeniranje telesa tudi v Evropski uniji. Vprašanje pa je, ali si želimo, da stvari tudi v prihodnje potekajo tako, kot potekajo danes, kar pomeni, da vsaka država članica oblikuje svoja pravila oziroma sploh nima pravil glede uporabe teh naprav ali pa morda želimo obravnavati tudi možno zagotavljanje varnosti na enem mestu. Upam, da je poročilo dobro za vas, da najdete v njem vse odgovore. Vsaj odgovore na tista ključna vprašanja, ki ste jih zastavljali. To pa so, kakšna je učinkovitost, potem drugo vprašanje vpliva na zdravje, tretje vprašanje glede spoštovanja človekovih pravic in četrto vprašanje, ki se nanaša na stroškovno učinkovitost teh naprav. Zelo na hitro bom stvari preletel, kajti v tem notku se mi ne zdi smiselno spuščati se v podrobnosti, kar zadeva samo učinkovitost. v poročilu piše, da številne države članice skupaj s komisijo misli, da nova tehnologija, nove naprave za skeniranje telesa lahko prispevajo k učinkovitemu odkrivanju eksplozivnih sredstev, predvsem tistih, ki niso kovinska, ki se jih nosi na telesu. Seveda, stotstotnega jamstva ni zagotovo pa bodo varnostne kontrole bolj učinkovite zaradi teh naprav. Štiri tehnologije trenutno obstajajo na trgu, ko gre za te varnostne naprave za skeniranje telesa. PISF Microwave, Active Microwave, Backscatter, X-ray in X-ray Imaging v poročilu sicer nismo izrazili svojega stališča do teh tehnologij, ampak eh, tehnologija žarkov, rentgenskih žarkov se ne uporablja v Evropski uniji. Ogledali smo si tudi področje človekovih pravic. Namreč pred letom in pol je bilo to zelo aktualno vprašanje. Prišli smo do sklepa, da že obstajajo tehnologije, ki, ko gre za spoštovanje človekovih pravic pri uporabi teh naprav, niso več tako zelo učinkovite. Gre za vprašanje varstva podatkov, potem zaščite družin, zaščite človeškega dostojanstva. Ogromno vprašanj z področja človekovih pravic se izpostavlja pri uporabi teh naprav. Vprašanje pa je, v katerih pogojih se lahko uporabljajo te naprave in kako lahko zagotovimo, da bo uporaba teh naprav neutralna, ko gre za človekove pravice. Tretja zadeva, no pravzaprav četrta zadeva, ki smo jo preučili, je vprašanje stroškovne učinkovitosti. Kot veste, gre tu za zelo zapleteno analizo vendar obstajajo določeni dokazi, da bi lahko s pomočjo teh naprav stroške celo zmanjšali. Za zaključek naj torej povem, da je ključno vprašanje, kaj sedaj. Naj bom popolnoma jasen. Trenutno se to tehnologijo uporablja tudi v Evropski uniji in sicer brez kakršnih koli skupnih pravil. Vsak uporablja svoj pristop, pristopi so različni, zato se sprašujemo, če ne bi morda na ravni Evropske unije opredelili pravila glede varovanja zdravja potnikov in tudi osebja, ki uporablja te naprave na letališčih ali ne bi bilo smiselno opredeliti tudi pravil glede varovanja človekovih pravic, da ne bi prišlo do kršenja leteh. Seveda pa bi vse to počeli v okviru uredbe 3208. Na voljo imamo namreč tudi druga sredstva, s katerimi lahko zagotovimo varovanje, naprimer s prehajanje preko kovinskih detektorjev, uporaba psov. Naj pa bom popolnoma jasen. Če bi to dopustili, bi to bila samo možnost. Uporaba naprav bi bila samo ena izmed možnosti, ki jih države članice imajo na voljo. Če imate varnostni skener kot enega od sredstev za zagotavljanje varnosti, v luči izvajanja te uredbe, potem ne bomo zapisali, da države članice morajo uporabiti naprave za skeniranje telesa. Vprašanje pa je, kaj storiti pri tistih državah, ki uporabljajo te naprave, kakšne možnosti potem imajo na voljo. Če si pogledate poročilo, boste videli, kako komisija razmišlja. Sicer še nismo predstavili konkretnega predloga, ampak zavedamo se, da je to vprašanje politično zelo občutljivo, tako da bo komisija prisluhnila parlamentu, državam članicam. Razprava bo verjetno potekala tudi na podlagi tega poročila. Zato bi na podlagi razprav mi pripravili neke vrste izvedbeno zakonodajo, če bo razprava seveda šla v to smer. Zagotovo pa ne bomo storili ničesar brez zelo podrobne ocene učinka. Gospod predsednik, skušal sem biti čim bolj kratek, zato da lahko sedaj zastavijo najprijetno vprašanje. Gospod Rojt, najlepša hvala, ker ste bili tako kratki. Sedaj bomo imeli na voljo več časa za zastavljanje vprašanj. Glede na to, kako dolg je seznam, zagotovo ne boste razočarani. 15 se vas je javilo k besedi. Seznam bom sedaj zaključil. Bom prebral, kdo dobi besedo. Bosch, I have Mr. El Kadrawi, I have Mrs. Meissner, I have Mrs. Lichtenberger, I have Mrs. Foster, uh, I have um, Miss, Mrs. Ludford, Mr. Van Orden, Mr. De Grandes Pasquale, uh, um, Mr. Lightfried, Mr. Ugias, Mr. Van Dalen, Mr. Zasada, Mr. Bradbourne, Mrs. Ayala Sender. I'm going to suggest. Predlagam, da zaključimo sedaj seznam govorcev. Če želi kdo besedo naj sedaj nakaže, kasneje vam besede ne bom dal. Gospod Tikal bom še uvrstil na seznam počutim se kot na dražbi. Gospa Boskurt. To je vse potem. Še gospod Rike, vi ste že na seznamu šesti. Dobro, prodano. Nima smisla dvigovati rok, ne bom vas več uvrstil na seznam. Vsak ima na voljo dve minuti. Začnemo pa z gospodom Grošom. Ja, danke, Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi gospodu Roteju za obrazložitve. Mislim, da je pomembno povedati, da varnost sicer lahko izboljšamo, 100 odstotne varnosti pa nikoli ni. Zato je to že tudi odgovor na drugo vprašanje, ali bi naj to uvedli obvezno po vsej Evropi, mislim, da ne. Če pa to že uvedemo, moramo imeti določene kriterije, ki so priznani po vsej Evropi. Moje vprašanje, ali je komisija pripravljena nam dati tehnične podatke ki bi olajšali vzajemno priznavanje med državami, kar se zdravja tiče, in potem, kar se upravljanja s podatki, zasebnosti tiče. Mislim, da so naši cili tukaj enaki in mislim, da lahko se tukaj strinjamo. In potem teresni skeneri, seveda, se bojimo, da bi torej imeli tudi tekočine, eksploziva. In seveda je težko najti pravo rešitev. Zato bi vse skupaj vključil v celoten svežen. In zadnja točka, kaj menite o naši rešitvi globalno gledano? Ali ne bi bilo mogoče, da bi se zgodilo, da bi v prihodnje prišli v razmere, da bi glede na to, kako se odzove določena država, določeno letališče, da bi potem lahko tudi v narekovajih šikanirali potnike? To so moje vprašanje. Upam, da sem se držal časa, gospod predsednik. Ja. Hvala lepa. Minuta 45. Gospod Alkadravi, prosim, da ste enako kratki. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za ta uvod. kakšen je splošen zaključek tega poročila? Če si preberemo to poročilo, potem sklepamo, da bi bilo dobro na evropski ravni sprejeti pravila. Vsaj nekatere države članice si to želijo. Vendar, kot vemo, nekatere države lahko tudi poskusno uporabljajo te naprave 30 mesecev. V uredbi so zapisane tudi nekatere možnosti, ki se jih lahko uporablja, poleg že obstoječih varnostnih postopkov. Zato komisijo sprašujem, ko bo preteklo teh 30 mesecev, boste sprožili nove postopke, jih boste preoblikovali, zato da bi države članice spodbudili k temu, da spoštujejo pravila. Potem še ena stvar. Zagotovo bi morali to temo obravnavati skupaj z eh, temo, ki jo obravnava gospod Lahkfrid. Namreč gre za varnostne ukrepe, vprašanje, kdo bo plačal stroške za dodatne varnostne ukrepe. In še eno vprašanje, kakšna ne bi bila ta evropska pravila. Strinjam se z vami, da ne moremo usiljevati to vrstnega sistema na vseh evropskih letališčih. Mislim, da bi morali opredeliti specifične tehnike in sicer na tak način, da bi državljani lahko imeli tudi možnost, da ne gredo preko naprave za skaniranje telesa. Hvala lepa, gospod Majsner. Vozec. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar precej argumentov imamo za, s tem bom začela. Torej, menedžeri pravijo, da ne želijo dolgo čakati na letališčih, da želijo biti hitro pregledani, ne želijo biti pretipani in nimamo toliko varnosti, kot bi jo lahko imeli na letališčih. Če bomo imeli boljšo tehnologijo pri telesnih skenerjih in tudi pri skenerjih za tekočino, za petljago, bi lahko to dosegli. V nekaterih državah članicah, ki to že uporabljajo, To že imamo in zato nima smisla, da rečemo, tako kot je dejal gospod Elka Dravi, da tega države ne bi smele storiti tako, kot hočejo. Imamo pa tudi protiargumente. Nikoli ne moramo biti stotstotno varni, lahko si ogledamo samo to, kar je zunaj telesa, ne znotraj telesa, ker bi sicer lahko škodovali, torej imamo tudi zdravstvene pomisleke potem varstvo podatkov. Vprašanje je, kdo vidi kaj, kaj se vidi na zaslonu in kaj se shrani. To, kar smo videli z delegacijo v ZDA, tega si v Evropi na roben način ne želimo. Če imamo samo piktogram, potem bi to še šlo. Potem visoki stroški, kdo poplača? To je vprašanje. Države članice? Nekatere letališča bi morali tudi preurediti ker bi bila teža večja. Potem prisiljeni ukrepi v Združenem kraljestvu, dva muslimana nista mogla stopiti na letalo, ker nista želela iti prek tega skenerja. In potem seveda stroškovna analiza, ali je to upravičeno ali ne. In še zadnje vprašanje, ali bi lahko bilo tako, da bi seveda potem imeli, če bi glasovali za, samo še te skenere po Evropi. Ja. Lepo, gospod Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank für die... Hvala lepa za kratek uvod v vaše poročilo. Moram pa zastaviti nekaj vprašanj. Najprej, kar se zdravja tiče. Glede škodljivosti še ni študij, ali jih že imamo. Rengna si ne želimo uporabiti, to je jasno, vendar pa to ne bo zadostno, po mojem mnenju. previdna sem, kar se tiče stroškovne analize. Kaj ti najprej bi veliko letališč morali preurediti. To je tudi drago in to je treba potrebno prišteti. Drugič, tudi ne bi prihranili z osebjem, ker je veliko nejasnih primerov, ki jih je potrebno potem še dodatno preiskati in bi morda potrebovali še več osebja. In tretjič, tako kot kolega Groš menim, da moramo imeti celoten svežen, tudi kar se skenerjev za tekočine tiče, kajti tudi tukaj bodo potrebne spremembe na letališčih. In to bo upočasnilo prehod potnikov, kajti potrebno bo preverjati več. Zame je pomembno, da bi imeli standarde, ki omejujejo, kar se zdravja, kar se osebnih podatkov tiče za tiste, ki želijo uporabljati te sisteme. Ne strinjam pa se z avtomatičnim obvezojočim predpisom za to tehnologijo. Kaj ti? To je vse skupaj preveč nejasno do sedaj. Ali bo to prineslo koristi, izboljšave in tudi iz vašega poročila to ni razvidno. Naši pomisleki glede varstva podatkov še ostajajo. Veliko vprašanj ostaje odprtih. Hvala lepa, gospod Lichtenberger. Gospa Foster. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je komisija zauzela dober pristop, čeprav obstaja nekaj vprašanj. Zdi pa se mi, da nihče ne bi nasprotoval strožjim varnostnim ukrepom. Mislim, da ste bili nekoliko skromni glede nasprotovanja. Namreč v poročilu niste omenili tega, da številni, tudi potniki, nasprotujejo takšnim ukrepom. Oprema, ki so jo uporabljali do sedaj, ni bila najbolj primerna, kajti na nekaterih posnetkih bi se videlo celo preveč backscatter oprema, ki so jo uporabljali v Združenem kraljestvu, je obvezna. Pri nas najdemo tudi primere, kjer imajo naprimer nekateri ljudje proteze in kljub temu, da imajo osebe zdravniška potrdila, jih vseeno v celoti telesno preiščajo. Pa ne vemo, kaj naj storimo potem v takih primerih obstaja oprema, ki nam omogoča, da se takšnim situacijam izognemo. Obstaja tudi tehnologija, ki bi onemogočila pregledovanje kakršnih koli posnetkov. Vendar boste morali uporabiti določeno opremo na letališčih. Na amsterdamskem letališču že uporabljajo bolj napredno in tudi bolj usiljivo opremo in naprave. Potem pa še zadnja pripomba omenili ste tudi profiliranje potnikov, to je zelo pomembno za države članice. Okrepiti je treba tudi protiteroristične ukrepe in izmenjavo informacij na mednarodni ravni. Ti ukrepi do sedaj niso bili dovolj učinkoviti, nekateri posamezniki so se nam vseeno izmuznili, zato je treba uporabiti tudi, naprimer, te nove naprave. Hvala. Hvala lepa, gospod Rike, je naslednji dve minuti imate na voljo, vas opominjam. Gospod predsednik, najprej moram povedati, da je uporaba novih tehnologij pravzaprav presega zmogljivosti letališč. Te tehnologije so zelo invazivne in bodo verjetno morale biti uporabljene pri vseh kontrolah. Druga zadeva. Obstajajo načelna vprašanja in vprašanja tehnološkega razvoja. Kar zadeva sama načela, mislim, da bi morale te naprave biti neškodljive za zdravje, spoštovati treba tudi človekove pravice. To je predpogoj. Potem pa so tu še vprašanja, ki so povezana s tehnološkim vidikom. Ta vprašanja pa lahko obravnavamo samo v uredbi. Kakšen je vpliv takšnih tehnoloških naprav? Naprimer, tehnologija mikrovalov je taka, da jo je možno precej izboljšati. Težko je opredeliti učinkovitost v uredbi. Lahko samo pustimo odprta vrata za različne možnosti. Z vprašanjem tehnologije je tesno povezano tudi vprašanje stroškovne učinkovitosti. In to se mi zdi, da bi zelo težko zakonsko uredili in natančno opredelili v uredbi. Ne smemo pa dopustiti, da bi oblikovanje vseh teh načel v tej uredbi privedlo do tega, da bi se to vrste naprave uporabljale posod po Evropi tudi izven letališč. Na koncu pa naj rečem samo še to, bodimo zelo pazljivi, kajti vstopamo na področje, ki presega področje uporabe te uredbe. Hvala. Hvala lepa, gospod Rikej. Gospa Latford. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Zanima me, ali podpredsednica Redingova ve, zakaj gre. Ste se z njo posvetovali v zvezi s tem? Nekoliko nezadovoljivo se mi zdi vse skupaj, kajti vse skupaj uzakonjate na mesto, da bi dvomili v te naprave za skeniranje telesa, zlasti, ko gre za načelo sorazmernosti. Bolje bi bilo, če bi bil ta dokument bolj jasen in neposreden. Veliko povdarjate zasebnost ali jo nove tehnologije zagotavljajo, vendar ne razumem, kaj govori v prid tem tehnologijam prevečkrat so nam že povedali, da naj bi programska oprema omogočila zagotavljanje varnosti, da naj bi s pomočjo programske opreme onemogočili dostop do določenih podob in podatkov. Ampak edini način, kako preprečiti to vrstno shrajevanje ali posredovanje podatkov in podob je, če napravo izključimo. Nekateri trdijo, da se bodo vse te podobe izbrisale, ko bo enkrat potnik šel skozi kontrolo, ampak ne vem, ali so te naprave spoh tako zmogljive. Govorite o novih napravah, o novi tehnologiji, uporabljate tudi različne možnosti za prepoznavanje grožnje. Nacionalni raziskovalni centri so tudi rekli, da ta tehnologija, ki jo omenjate, še ni dovolj varna, ni dovolj točna in zanesljiva. Opt-out. Po eni strani komisija pravi, da je ročna preiskava enako učinkovita kot naprava za skeniranje telesa, vendar po drugi strani ne razumem, kako lahko oblikujete takšno besedilo, v katerem naj bi zagotavljali tudi varnost zasebnosti, po drugi strani pa omenjate možnost opt-out. Hvala lepa, gospod Ladford. Mislim, da se vaš koalicijski partner strinja z vami. Gospod Van Orden. Uh, gospod predsednik, ne smemo pozabiti, kaj je bistvo tega vsega. Bistvo tega početja je, da po eni strani ujamemo teroriste in po drugi strani omogočimo veliki večini državljanov to, da na letališču hitro preidejo kontrole in se tam tudi prosto gibljajo. Teroristi bodo vedno iskali najšipkejši člen in ga bodo tudi našli. Vesel sem, da je komisija zauzela večstopenski pristop, da upoštevate tudi človeški dejavnik. Treba je skrbno varnostno preverjati vse tiste, ki imajo dostop do letališč. Poleg tega je treba dobro usposobiti osebje na letališču, zagotavljati tudi ustrezen nadzor nad njimi. To nam ponavadi povzroča kar nekaj težav. Morda bi lahko oblikovali tudi neke scheme dobrih potnikov. Dobro je, da nameravate uporabiti vso tisto uporabno tehnologijo na tistih področjih, kjer ni večjih dvomov glede varnosti ali zdravja. Ne smemo samo umetno nasprotovati uvajanju novih tehnologij. Če bi jutri prišlo do večjega terorističnega napada, bi vsi nemudoma zahtevali uvedbo tovrstnih naprav. Imam pa eno vprašanje in sicer, Komisija je že sama izpostavila dejstvo, da na nekaterih letališčih sploh nimajo standardov ali pa standardov ne izpolnjujejo. Zato me zanima, kako lahko organizac mednarodna organizacija za civilno letalstvo pri tem pomaga. Tudi v Evropi obstaja precej takšnih neustreznih letališč, več pa jih je izven Evrope. Hvala. Hvala lepa gospod De Grandes Pascual. Hvala lepa, gospod predsednik. Moram reči, da smo se v razpravi leta 2008 vsi kritično izrekli do tega predloga, vendar se mi danes zdi, da se je izčrpala uredba, ki je do sedaj veljala na tem področju. Prav zato se komisija in parlament sedaj na novo pogovarjata o teh možnostih. Treba je tudi dopolniti mandat komisije za obravnavo tovrstnih vprašanj. Mislim, da razprava trenutno poteka ne samo pri nas, temveč tudi v odboru Libe. Mislim, da se je komisija pravilno lotila te teme, bi pa vseeno rad izpostavil nekaj sklepov iz tega poročila, ki se meni zdijo veljavni, čeprav ne v celoti zadovoljivi. Tu piše, da lahko samo vse evropski pristop zauzam prispeva k enotnemu izvajanju pravil. Mislim, da je to pravilno razmišljanje. Pri uporabi teh naprav pa moramo poskrbeti predvsem za dvoje. Zaščititi je treba človekove pravice in poskrbeti za to, da ne bo prišlo do negativnega učinka na zdravje. Rekli ste, da bi morali na evropski ravni poenotiti tudi možnosti za alternativne preglede ranljivih oseb. Vsem potnikom je treba že vnaprej posredovati informacije v zvezi s tem, kaj tvegajo, če se uporabljajo takšne naprave. Komisija je torej izčrpala svoj dosedaj veljavni mandat, zato ste tudi predlagali novo razpravo. Vendar, kot je rekel angliški kolega, terorizem ne pozna meja, zato bi morali to temo obravnavati tako v našem odboru kot v odboru Libe. Neuspeli poskus napada v Detroitu jasno kaže na to, da bi morali rešiti to vprašanje, ki vpliva na vse evropske in svetovne družbe. Hvala lepa, gospod Lajkfrid. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Veliko tega, kar je bilo povedano, je zame sprejemljivo. Imam pa nekaj vprašanj in tudi dva komentarja. Oziroma eno vprašanje, ki je naslednje. Sprašujem se, kako je mogoče imeti enotni sistem po uh, letališčih in istočasno pa tudi varnostni sistem, ko, kot jih poznamo sedaj. To se mi zdi nekoliko kontradiktorno. Kajti, če se bodo eni odločali samo uh, za eno rešitev, bo sistem postal nesmiseln. Najprej eh, pa moram podariti tudi politično težo tega vprašanja.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 financiranje, eh, eh, drugi vidik, eh, denar bomo morali najti. In vemo že, da se je ta cela stvar ustavila na svetu in da stoji že nekaj časa. In veliko sem se pogovarjal s kolegi. Ne, če komisej ne bo v stanju finan, zagotoviti financiranja in najti prave rešitve skupaj z nami, potem menim, da Evropski par parlament ne more čisto samo odločati o tem, eh, gospod Šterk. Najlepša hvala. V, govori v imenu gospoda eh, Uđasa. Povedati želim, da bo gospod Uđah vložil tudi pisno vprašanje in pričakuje hiter odgovor na to. Hvala. Hvala lepa, eh, kratko in jasno, gospod Vandal. Gospod predsedojoči, imam zelo konkretno vprašanje za eh, eh, gospoda Rudeja. Sam menim, da teroristi vedno iščejo najšipkejši člin in sicer iščejo ta najšipkejši člen v evropskem zračnem prostoru in zračnem prometu. Če je temu tako, potem je moje konkretno vprašanje naslednje. Če prav razumem vaš dokument, pravite, da lahko države članice uvedejo te skenerje. E, potem bo pa terorist rekel, kje bom pa najlažje prišel skozi in to bo tam seveda, kjer takih naprav za skeniranje ni. E, teroristi se bodo odločili za taka letališča, ki nimajo eh, skenerjev. Zakaj torej ne predvidite ob, eh, obveznosti uvajanja teh skenerjev, zlasti za letališča, ki imajo več kot milijon potnikov na leto? Eh, seveda pa tu bi morali uporabljati skenerje brez rentgenskih žarkov. Gospod Desade. Саша, да добре, що розмовляємо. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Komisija, vesel sem, da smo se odločili razpravljati o varnosti. Tega nisem pričakoval. Tukaj imamo mnenje, seveda. Eh, mnenja se izmenjujejo med seboj o tej temi in sedaj razpravljamo o napravah za skeniranje človeškega telesa. Ampak preden gremo naprej, pa bi želel omeniti določena dejstva. Prejšnji teden se je nek romunski državljan skril v letalo, da bi tako skrit preletel z Dunajskega letališča na Londonsko letališče. Italijanski novinari so ugotovili, da okrog 30 milijonov potnikov na leto nima eh, nobene zaščite. Potem tudi na nekem polskem letališču prišlo do tega, da je nekdo narisal grafit na letalo. Kaj se pa potem sploh ukvarjamo s tako zahtevnimi varnostnimi sistemi na naših letališču, če imamo take situacije, kjer lahko kar vsakdo pride na letališče, recimo enostavno preskoči ograjo, ki je okoli letališča in eh, potem naredi nekaj takega, kar sem prej omenil. Ali so ti skenerji enako učinkoviti pri zagotavljanju varnosti na splošno? Recimo, pred dvema mesecema sem šel uh, na letališče v Bruslu in uh, šel sem skozi sistem kontrolni. In en, in potem sem razmislil, kako bi lahko te sisteme ukanil in v eni uri sem našel vsaj dva načina, kako bi lahko se izognil tem kontrolam. E, potem je še nekaj časa. Italijani govorijo o skenerjih na železniških postajah. Mislim pa, da bi bilo vseeno bolje razmišljati prej o letališčih. Gospod Bradborn, zelo uh, pomirljivo, ampak vseeno, ena stvar preden se dotaknem dveh glavnih načel. Ali bi lahko prej uporabljali take eh, besede, da bomo vedeli, zakaj gre? Eh, ali eh, security scanner, to je generično ime, bodily scanner je pa scanner, ki prikaže celo telo. Prej smo govorili o tem, ali naj bi te naprave bile obvezne ali prostovoljne z eh, možnostjo opt-outa. V Otavi sem bil prejšnji mesec, pogovarjal sem se z Kanadsko agencijo za varnost zračnega prometa in v Kanadi imajo točno tak sistem. Imajo tako imenovani pack-down eh, sken na mesto uh, eh, eh, skena za celo telo. Zakaj tega ne moremo narediti v Evropi? V Kanadi ni nihče proti in tudi v uh, Ameriki ne. Nihče v ZDA ni proti temu sistemu. Zakaj pa je ta sistem eh, obvezen v nekaterih državah EU. Druga stvar, tip skenerja, ki naj se uporablja. Te naprave so uvedli kot reakcijo na nekaj, kar ni bilo najdeno. Tisti, ki je eh, tihotapil tisto eksplozivo v čevlo, sploh ne bi bil najden s pomočjo takega skanerja. Zakaj jih potem potrebujemo? Vem, da so tudi drugi skaneri, ki se trenutno razvijajo, uporabljajo infrardečo svetlobo eh, in potem so še drugi, ki so take, da ni treba slike. Zakaj še teh ne vključimo, teh novih možnosti v možnosti? Eh, Eh, predloga komisija. Uporaba rentgenskih žarkov, backscatter ali rentgenska tehnologija, mislim, da moramo to prepovedati, kajti vem iz zanesljivih virov, da so ti žarki nevarni za zdravje. Toliko, gospod predsedojoči. Hvala lepa, gospoda Lasender. <clears throat> Hvala lepa. Načeloma. Menim, da potrebujemo evropski okvir, če želimo ustrezno urediti uvajanje eh, teh naprav. Ampak ta evropski okvir pa ne pomeni, da so naprave za skeniranje telesa najboljša rešitev. Sprašujem komisarja tudi, kaj bi eh, on naredil. imamo kar predvsej argumentov za zavrnitev tega predloga. Kaj bi se zgodilo, če bi zavrnili ta predlog? Kako bi to vplivalo na države članice? Strinjam se eh, s tem, kar je bilo rečeno v zveži za učinkovitostjo, seveda tudi nočemo obremenjevati potnikov po nepotrebnem. Predlog komisije predvideva 20 sekund. Spomnim se predstavitve, ki smo jo slišali in eh, takrat se je največkrat slišalo to vprašanje. Čas, ki so ga potniki potrebovali za prehod skozi kontrolo, ni bil nič krajši, ampak na koncu v tej predstavitvi je bilo rečeno, da se bo učinkovitost izboljšala. Sedaj pa kar zadeva zdravstvene vidike, eh, rentgenski žarki. Mogoče se ne bo odločilo za to tehnologijo, ampak eh, ena eh, od možnosti je, je tudi ta. Nekateri pravijo tudi, da bi mogoče uporabljali nizko eh, radioaktivne žarke. No, mene zanima izpostavljenost. Zanima me, v koliki miri lahko, si lahko zagotovimo, kaj je eh, primerno, upoštevajoč tudi trenutne raz, trenutni razvoj tehnologije. E, zanima me tudi, ali ste vprašali kaj tudi Evropskega pooblaščenca za informacije. Gospa Tikao. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, ne bom ponavljala tega, kar so povedali že kolegi. E, že, želim se zahvaliti tudi komisiji za predstavitev. Komisija je resno. E, analizirala učinek eh, te tehnologije na zdravje ljudi, eh, kakor tudi učinkovitost in pa spoštovanje osebnih podatkov. Želim podariti tudi, kako pomembno bi bilo standardizirati tako tehnologijo kot postopke. Ko gre za uporabo teh skenerjev, in za uporabo osebnih podatkov potrebujemo jasne postopke, takšne postopke, ki bodo onemogočali zlorabo osebnih podatkov. Za vas imamo vprašanje. V nekaterih državah so že uporabljali prostovoljno te vrste naprav, te skenerje. Zanima me, ali so lahko potniki se sami odločili, da bo išli skozi ali ne. Gospa Boskort, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dve vprašanje imam. No. Veliko je bilo že rečeno o skenerjih. Eh, Nekat, kateri, kol, ka, be, moje vprašanje je, kako je mogoče primerjati skenerje z drugimi metodami. Potem pravi eh, komisija v 89. odstavku, da je treba sprejeti odločitev v zvezi z evropskim okvirom, torej evropskim okvirom, ki bo urejal eh, uporabo teh eh, skenerjev. Treba pa je imeti tudi oceno učinka. Ali bomo vedno potrebovali oceno učinka E, mene zanima nekoliko več o, o, o tem, kako se bodo sprejemale odločitve ali v komitologiji ali v sodloče, gospa Vilc. Hvala lepa. Najlepša hvala. Kot je že bilo omenjeno, trenutno še nimamo nobene e, študije o tem, kako bi ti e, skeneri lahko vplivali. Potem je pa tu še eno vprašanje, ki ga imam, človeško dostojanstvo. Kaj se zgodi s slikami, s podobami? Moramo paziti na to, kaj se bo dogajalo z njimi. Potem pa uh, eh, radljive skupine, doseče ženske, invalidne osebe, otroci. Ali je mogoče podatke zlorabiti, ali jih je mogoče povezati tudi v mreže? Uh, sama ne bi želela, da bi se slika mojega telesa prodajala po <laughs> internetu in da bi ljudje s tem služili. Veliko, veliko vprašanje. In sama bi zavrnila eh, pregled s skenerjem. Hvala lepa, gospa Wills. Gospod uh, eh, Reuter, preden uh, vam dam besedo, se želim zahvaliti. Eh, <laughs> članom za spoštovanje eh, določenega časa. V Madridu so mi rekli, da se obnašam kot prus, ampak za me je to kompliment. Ampak mislim, da razumete, ko je seznam govornikov tako dolg, moramo biti disciplinirani, če nimamo dovolj časa. Najlepša hvala za vaše današnje sodelovanje, hvala za vašo disciplino, tako da je vsak lahko dobil besedo in eh, gospod Rojter, sedaj imate besedo. Najlepša hvala. Poskušal bom odgovoriti na vaše vprašanja tako hitro, kot je le mogoče. Naj začnem. Naj stopim korak nazaj in vprašam, o čem trenutno razmišljamo. Tu imamo uredbo komisije. Ta komisija točno določa ukrepe, ki jih lahko kontrolorje na letališčih uporabljajo za to, da preprečijo vnos orožja in bomb na letala. V tej uredbi imamo predvidene različne metode. E, iz, z, ro, eh, z rokami, torej pretipavanje, potem eh, različni detektori, metalni, ročni detektori, potem oprema za iskanje eksplozivov, skratka. To so stvari, ki jih uporabljajo v vseh državah članicah in države članice tudi razmislijo in se odločijo o tem, kako kombinirajo te različne ukrepe ko smo prvič prišli k vam, je šlo samo za vprašanje, da bi poleg že obstoječih ukrepov predvideli tudi skenerje. In to bi bil samo en dodatni način ogotavljanja prisotnosti orožja oziroma eksploziv. O tem je razprava. Na to pa imate pravico veta. To je čisto jasno. Drugo vprašanje pa eh, je vprašanje, ki se nanaša na izvedbena pravila. Tudi ta bodo sprejeta v komitologiji in za nas. In mislim, da lahko eh, govorim tudi v imenu podpredsednika Karlosa. Zelo jasno eh, vam lahko povem, da vam bomo predstavili vsa pravila. Torej, in da bodo ta pravila tudi podrobna, ki bojo spremljala, eh, spremljala uporabo skenerjev, kakšne vrste eh, tehnologije, kakšne vrste pravila se lahko uporabljajo v zvezi z varovanjem podatkov, eh, kakšna postopki so predvideni za to, da se prepreči naknadno uporabo slik oziroma podob. To so izvedbena pravila, to mora biti svežen. Če tega ne bo, vem, da ne boste nikoli rekli, da ka prvemu koraku. Sedaj pa poteka razprava o tem, kaj želimo dobiti na podlagi tega poročila. Želimo razsvetljeno, informirano razpravo o tem, kakšen naj bo ta svežen. Zato, da bomo eh, to napravo lahko dodali, oziroma da bomo eh, to zakonodajo dodali že obstoječi, obstoječi zakonodaje, če bomo seveda ugotovili, da je vse skupaj pametno. Matija Groš je jasno rekel, 100 odstotne varnosti ni mogoče zagotoviti. Zato moramo zagotoviti, da bomo imeli pravila na evropski ravni, pravila, ki bodo povezana z varovanjem eh, osebnih podatkov, pravila, ki bodo zagotavljala dostojanstvo, eh, ki bodo pomembna za eh, varovanje zdravja. Vendar pa, kot sem rekel, tudi drugi zakonodajni akti bi morali biti dodelani, strinjam se z vami, to je zakonodaja o tekočinah na letalih o tem smo se že dogovorili z vami. E, dogovorili smo se, da bomo odpravili nadzor nad tekočinami. No, ampak žal, do, žal. Imamo tu celo vrsto različne opreme. Nekatero opremo bo treba začeti uporabljati aprila naslednje leto, tako da bodo potniki z duty free blagom lahko prišli s svojimi steklenicami, ki so jih kupili izven EU, potem pa leta 2013 morali imeti tako opremo, ki nam bo omogočala, da ne bomo več eh, morali imeti teh plastičnih vrečk za tekočine. O tem smo se že dogovorili. Uvedba teh skenerjev, teh varnostnih skenerjev, bo pa verjetno omogočila odpravo eh, metalnih detektorjev. Skozi te več ne bo treba iti, tako eh, od, odgovarjam na vprašanje tistih 20 sekund. Ne bo več treba iti skozi eh, detektor kovin, ne bo več treba se dati tipati kontrolorjem. Eh, in istočasno bomo imeli torej napravo, ki bo kontrolirala vse. Načeloma naj bi v teh letih potovanje postalo enostavnejše. Tako jaz vidim eh, povezavo med zakonodajo, ki bo urejala tekočine in eh, ki bo urejala eh, naprave za skeniranje. Mislim, da bo prišlo do pomembnih tehnoloških sprememb kako pa bo to vplivalo na delovanje letališč? Tudi to bomo morali razmisliti, tudi ocena učinka bo morala upoštevati ta vidik. Istočasno pa bomo ustvarili situacijo, v kateri bomo lahko zahvaljujoč porazumov s tretjimi državami uvedli uh, Eh, varnost na enem samem mestu za potnike iz eh, tretjih držav. Se pravi, ko pride nekdo eh, sedaj v ZDA, ga kontrolirajo tam, potem leti v Evropo, ga spet kontrolirajo, potem iz ene države leti v drugo, pa ga spet kontrolirajo. In zato bi bilo lepo imeti situacijo, kjer bi imeli samo eno kontrolo. In mislim, da bo tako lahko eh, mogoče tudi olajšati življenje potekom. Gospod Sazada je naštel več primerov letališč, kjer varnost ni naj, najboljši ravni. Mislim, da so moji sodelavci to tudi opazili, kaj ti ta letališča dejansko pregledujemo. Ampak mislim, da se eh, to lahko doda k temu, kar že delamo. Gospod Alkadravi, postavili ste pravo vprašanje, kaj se bo zgodilo po 13 mesecih. No, eh, to, kar se bo zgodilo v, v prvih 13 mesecih, bomo imeli zelo različna pravila kar zadeva uvajanje teh naprav. Po tem obdobju pa se bojim, da bo prišlo do strožjih okrepov, ki pa ne bodo časovno omejeni. In potem se eh, bi morali spuščati v zelo zapletene eh, analize stroškov in koristi, ampak imamo uredbo 300 in temu se lahko izognemo. Torej, če ne bomo imeli skupnih pravil na področju človekovih pravic in zdravja, bojo stvari bolj zapletene. Gospod Lajstek in še nekateri drugi. Ste postavili vprašanje stroškov uvajanja teh skenerjev? Povsem jasno je, oziroma vsi veste, da sedaj poteka razprava med parlamentom in svetom to je razprava o tem, ali naj bi strože in dodatne varnostne okrepe morali plačati letališča ali davkoplačevalci. Razumem, kaj ste hoteli vprašati. Vendar pa se sedaj ne bi spuščal v to razpravo. Veste, da takrat, ko smo mi pripravljali ta predlog, smo tudi razmišljali o tem, kdo bo plačal. Gospa Meissner, ne bom mogel odgovoriti na vsa vaša vprašanja, ampak eno od vprašanj je vprašanje stroškov. O stroških moramo res razmišljati, ampak če povem nasplošno, Če bo treba spremeniti uredbo, če bomo dodali varnostne skenerje, pač kakorkoli jih bomo že imenovali, torej če bomo te skenerje dodali na seznam možnih eh, načinov nadzora, potem ni dvoma, da ne, da ne bo obvezno, se tudi ni obvezno imeti eh, eh, šolane pse, ne bo obvezno imeti teh skanerjev na vsakem letališču. Možno pa je, da bodo večja letališča tista, ki jih bodo uporabljala. Zato, ker je na takih letališču to bolj stroškovno učinkovito, majhna regionalna letališča pa bodo imela mogoče druge strožje ukrepe, mogoče bodo več preiskovali, eh, bo več osebnih, osebnih preiskav in pa še druge sredstva. čisto jasno je in veliko članic in članov parlamenta je to reklo že na začetku. Skupni pristop moramo imeti do boja proti terorizmu. veliko dela je, s katerim se okvarjajo kolege, ki so odgovorni za notranje eh, zadeve in za varnostne zadeve. Lahko pa vam zagotovim, gospod Latford, da smo o tem poročilo razpravljali v komisiji, v kolegiju. In jasno je bilo, da to podpira cela komisija. Jasno je, da komisija to podpira, saj v bistvu s tem začenjamo razpravo o teh vprašanjih. Mednarodna raven, ja, gospod Van Orden, jasno je. Da je varnost mednarodno vprašanje, z njo se ukvarjajo v IKO. Poleg tega pa je na svetu veliko držav, ki so korak naprej na področju varnosti, ampak moramo se soočiti z naslednjim vprašanjem kakšna je možnost terorizma, ki bi prišel iz držav, ki trenutno ne uporabljajo tako sofisticiranih varnostnih sistema kot EU, ZDA ali Kanada. Zato imamo na svoje spletne strani tudi sporočilo. In eh, ob koncu tega leta bomo se specifično, konkretno ukvarjali z varnostnimi vidiki in z nevarnostjo terorizma v tretjih državah in iz tretjih držav. Sedaj gledam na ta seznam, da vidim, če sem kaj pozabil. Gospod Bradburn, omenjali ste primer Kanade. Naj vam nekaj povem zelo jasno. Trenutno vam skušam dopovedati naslednje. Potencijalno moramo vključiti te varnostne skanarje, eh, vi pravite body skanarje, torej, torej skušamo jih vključiti v zakonodajo EU kot način kontrole. Vprašanje, kako potem, ko je ta naprava že montirana na nekem letališču, kako obravnavati potem doseče ženske, invalidne osebe, otroke, tiste, ki bodo zavrnili uporabo skenerja, To je vprašanje, na katerega še nismo našli odgovora. To je vprašanje, ki more biti vključeno v razpravo, rešiti ga moramo tudi z izvedbenimi pravili. In vendar pa pri tem računamo na vas. Na vas računamo zato, da nam boste pomagali opredeliti pravi okvir, kjer bo vzpostavljeno ustrezno ravnotežje med eh, varnostjo in eh, zdravjem ter z varovanjem človekovega dostojanstva. Mislim, da sem odgovoril, gospod predsedujoči, na vsa vprašanja. Ali pa vse skoraj. In če pa kdo meni, da mu nisem dal poštenega odgovora, Pa mi povejte in bom dopolnil. Hvala lepa. Ne želim sedaj spet dvigovanja rok in ponovne razprave. Če gre za postopkovna vprašanja, morajo to biti postopkovna vprašanja. Ne pa govoriti še o tej temi. Zelo strog bom, gospod Latford. Gospod predsednik. Ja, trepetam. Torej, postopkovno vprašanje. Pravite, da začenjamo razpravo. Ali niste opazili v zadnjih 18 mesecih, je med politiki in tiskom že ta razprava divjala? Komisija mora sedaj zaključiti razpravo, podati priporočila. To je ta zelena knjiga. Kako lahko začenjate razpravo? Želimo si trdnih priporočil. Gospa Latford, prihajate iz Lordske zbornice in veste, da to ni postopkovno vprašanje, to je bila pripomba. Ja, tako dobimo besedo. No ja, strok bo moral biti, gospa Foster. Hvala lepa. Samo o nečem bi rada spregovorila. Velikost letališč za takšno opremo. Mislim, da je to velika napaka. Mi bomo pravila za komercialna letališča in to mora jo biti jasna pravila. In še druga pripomba glede opreme. Omenili ste različne tipe. Vi kot Evropska komisija boste morali svetovati državam članicam, da uporabljajo opremo, ki bo varna in tudi dobra za zdravje. Tukaj bomo morali biti strogi, če bomo želeli doseči napredek. Gospa Boskurt. Ehm, Hvala lepa. Ni mi popolnoma jasno, kaj želi storiti komisija. Ali bomo imeli zakonodajo ali se bomo osredotočali na izvedbena določila. Bi lahko to pojasnili? In poprašala sem o globalnih razmerah, ne samo o telesnih sklenerjih temveč tudi o povezavah z obveščevalnimi službami in tako dalje. Well, as, as I understand it as well, there was, it was done through the comitology procedure. To je bil postopek komitologije. Gospod Grandes? Sí, señor presidente. Yo antes no he hecho una pregunta, sino un juicio de valor. Hvala lepa, gospod predsednik. želel sem tudi podati izjavo o tem poročilu. Kakšen je časovni razpored komisije za to razpravo? Ali imamo tudi določene roke glede temeljnih vprašanj? Dobro, nadaljujte, ampak samo minuto, prosim. Na kratko, vprašanje je bilo, ali se je komisija posvetovala tudi s pooblaščencem za varstvo podatkov. Mr. Reuters, secondly, what's the timetable and procedure? Torej, časovni razpored, postopek, to se zdi, da nas je nekoliko zmedlo. Se upravičujem, če nisem odgovoril na ta vprašanja. Da, posvetovali smo se s pooblaščencem za varstvo podatkov. preden bomo sprejeli dodatno zakonodajo, bomo morali zagotoviti, da bomo nadzornika spet vključili. Druga zadeva, kaj bomo počeli, jasno je, da v tem trenutku razmišljamo o tem, da bi spremenili sekundarno zakonodajo, gre za postopek komitologije. In na dveh ravneh bomo ukrepali, postopek komatologije, kjer imate pravico veta, gre za dodajanje telesnih skenerjev kot sredstvo za odkrivanje in potem izvedbena določila sprememba leteh. Tukaj bomo podrobno navedli vprašanja, da bi zagotovili, da bomo se ukvarjali z zdravstvenimi vprašanji, s tipom opreme in da bomo boštevali vsa vprašanja, ki se dotikajo človekovih pravic če bo seveda država članica uporabljala to sredstvo. Šli bomo predvsej dle, kot je pretipavanje, kot je preiskovanje s psi in tako dalje. Kar se časovnega razporeda tiče, da, to smo že napovedali, imeli bomo presojo učinkov, s tem začenjamo sedaj. In mislim, da bomo pripravljeni proti koncu leta. To samo ugibam. S tem v zvezi boste imeli tudi vi razpravo, ministri in ti razpravi boste zelo pomembni, da bomo videli, kaj mora biti v izbedbenih določilih. Kar predvsej pomenih vprašanj sem si zabeležil. Seveda, katero tehnologijo bomo uporabili. To je prvo pomembno vprašanje. Potem, kar se tiče rentgenskih žarkov. In potem, kaj predpisati na področju opreme. Gospa Latford, nekoliko se ne strinjam z vami. Imeli smo razpravo o različnih tipih naprav. Sedaj pa moramo imeti razpravo glede na razpoložljivo tehnologijo, ki bo tehnologija, ki bo zagotovila, da bomo odgovorili na vsa vprašanja, o katerih smo govorili že pred letom in pol, dvema letoma, glede tipov opreme, ki bi jo lahko porabili takrat. takrat. Torej, šlo bo za trenutno raven tehnologije, ki jo lahko predpišemo na ravni EU, zato da bi zagotovili človekovo dostojanstvo in varstvo podatkov. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev in za vaše odgovore na vprašanja poslancev. Naše delo bomo ustrezno opravili. Vi pa tudi pripričan sem. Hvala lepa. Okay, next item on the Tako, naslednja točka na našem dnevnem redu je poročilo gospoda Sterksa, formalnosti poročanja za ladje. Nekoliko zaostajamo, Dirk, se upravičujem. Upam, da razumete beseda, pa je vaša. Prosim, da tiho zapustite dvorano in da se pogovarjate izven dvorane. Prosim, gospod Sterks. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcem v senci. Dosegli smo dogovor s svetom in tako bomo verjetno imeli samo eno obravnavo. To pomeni, da lahko že julija na naslednjem plenarnem zasedanju sprejmemo besedilo in to je tudi na sestanku Koreperja jutri. Naj povem, kaj smo dosegli in česa nismo dosegli. Vtis imam, da ste dejali, da sem prevečkrat popustil. Če bi se pogajal še dne, bi morda lahko dosegal več, vendar pa verjetno ima vsak pogajalec takšen občutek, da bi lahko dosegal več, kakorkoli že. Temeljno načelo je poenostavitev, ne bo več formalnosti. In to je bilo sprejeto v celotni razpravi. So države članice vedno gledale samo na stroške, koliko bo kaj stalo, nikoli pa niso spraševale po prednostih, kaj bo to prineslo. Kaj ti tako bo lažje trgovati in tudi okolje bo pridobilo. Torej gre za poenostavitev glede formalnosti, imamo elektronsko izmenjavo podatkov, to pomeni, da bomo samo z enkratnim vnosom vse shranili v sistemu, imeli bomo en formular, obrazec in podatki bodo pristali tam, kjer morajo. Pomembno pa je, da imamo to enotno okence, single window, pravi poročevalec. Torej, vse bo na enem mestu. To je zelo pomembno. Prav tako smo izpostavili, da je vse, kar je povezano s carino in plutjem in morda še, kar se drugih vprašanj tiče, seznam potnikov, posadke, da bo to vse na enem mestu. Zaupnost podatkov je pomembna, to je dodal parlament. Prav tako pa smo poskrbeli za to, da bo to zagotovljeno. Svet je prav tako želel določena črtanja, imamo pa izjeme za pristanišče, ki plujejo med državami članicami EU. Zaradi varnosti trgovanja z ljudmi lahko pristanišča seveda še vedno zahtevajo podatke, vendar pa to ni več standard nismo pa se bili enotni, kar se tovora tiče ladi, ki plujejo pristanišče tretje države. Prosili smo komisijo, naj se to ogleda in poda predloge. Imamo tudi ločen odstavek glede zadev, ki jih nismo razrešili in komisija nam mora povedati, kakšne možnosti imamo, da bi napredek dosegli. Kar se administrativne poenostavitve postopka tiče, pa mislim, da smo dosegli to, kar smo si želeli. Nadaljna točka. Kar nekaj točk smo želeli dodati kot parlament. Prvič. Od samega začetka je špansko predsedstvo dejalo, da če bomo zapisali, besedico jezik, bomo imeli težave. To politično za svet ni bilo spremljivo. In če bi parlament ostal pri prvotnem predlogu spremembe, ne bi dosegli dogovora. Tako so nam dejali, poskušali smo vseeno doseči nekaj na tem področju, ker se nam jezik zdi pomemben. Tega ni sedaj več v stavku, je pa v uvodni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 pomembno in kdor si to interpretira, lahko ugotovi, da je jezik pomemben in nadalje, da pozivamo države članice, da storijo vse za ustno in pisno komunikacijo. Prav tako potrebujemo sredstva za komunikacijo na ravni skupnosti. Če to pravilno interpretiramo, potem gre za uporabo enega jezika ali enega sistema. Torej smo na poti do našega cilja. Jezik torej ni omenjen, dejstvo pa je, da pravimo, da gre za to, da moramo imeti sredstva za komunikacijo na ravni skupnosti. Ne vem, kako bi sicer lahko komuniciral pisno ali ustno, če ne bi uporabljal samo enega jezika. Dobro, tako to izgleda in mislim, da je to nekaj, kar smo dosegli, čeprav ne v prvotni obliki. Naslednja točka, ki je bila zelo pomembna za parlament, je bila, da poskrbimo za to, da bi vključili tudi celinske pravne poti. Tehnično to ni tako enostavno, kajti predloga komisije ni bilo. Dosegli pa smo sledeče. Pravimo, da so celinske plovne poti pomembne in da v enajstem odstavku pozivamo komisijo, da nam poroča o tem in poda tudi predlog in sicer o dveh zadevah. Najprej še več poenostavitve in drugič. Zlitje, združitev sistema pomorstva in celinskih plovnih poti svet ni bil za to, vendar pa povedali smo, da se nam zdi zelo pomembno, da bi vključili kar se da veliko celinskih plovnih poti. Torej povezati morje in celino. In še tretja točka, ki je bila pomembna za parlament, to je pomen vodi, ladi. Svet je menil, da tukaj ni potrebno govoriti o tem, da gre za formalnosti in da ne gre za ladje, ki vodijo druge ladje v pristanišča. Dosegli pa smo to, da bo komisija preverila, ali imamo jasen okvir za izjemo pri 11a. V ločeni izjavi se popravlja poročevalec, mora komisija preveriti zadevo in doseči jasen okvir. Države članice si želijo različnih sistemov po državah članicah, potem bi se to priznalo, morali pa bi imeti evropski okvir prav tako se mi zdi pomembno, da je zapisano, da mora ta okvir ustrezati tej izjavi, moramo imeti torej administrativno poenostavitev, prav tako pa mora to ustrezati sporočilo komisije o politiki pristanišč. O tem je tudi že bilo kar precej govora. Mislim, da smo tako storili korak naprej. Mislim, da bo vprašanje, ki ga nismo želeli obravnavati, vodenja ladi v pristanišče, nekaj, kar bo sedaj tudi na našem dnevnem redu. Seveda pa moramo paziti na to, da bo se ustrezalo ta izjavi. Jezik celinske plovne poti in vodenje ladi v pristanišče to je bilo nekaj, kar ni zapisano sedaj v posameznih členih, odstavkih, vendar pa v enem primeru imamo vodno izjavo, potem imamo revizijsko poročilo komisije in izjavo sveta in komisije. To smo dobili pri teh treh točkah. Torej smo nekaj dosegli. Kdaj naj bi se skupaj stopilo v uveljavo? Komisija nas je pripričala, da bi elektronska carina in vse skupaj vodilo do tega, da bi leto 2010, ki smo si ga želeli, lahko dosegli. Svet je upozoril na visoke stroške, bil je proti in je predlagal leto 2017. Že od samega začetka smo dejali, da je to nespremljivo. Želeli smo ostati pri letu 2013. 2013 je bilo tisto leto, za katero si je parlament prizadeval. To pomeni, da bi imeli nekoliko manj časa. Na neki drugi če bi potem leta 2015 vse skupaj zaključili, bi naredili korak naprej. Kakorkoli že, moja izkušnja je, da bi leto 2013 bilo leto, ki je zelo blizu in da imamo veliko pomisleko, ali eh, bomo resnično pripravljeni leta 2013. Seveda o pogajanjih tega nisem dejal. Zato menim, da je 1. juni leta 2015 spremljiv kompromis. Ko bomo določili datum, bodo države članice, radijarska podjetja, pristanišča storili vse, kar je potrebno in bodo morda pripravljeni še pred tem rokom. To je to, kar smo dosegli. Rad bi se zahvalil kolego Biseju, ki je podal predlog spremembe OMC. Sedaj pa je ta predlog umaknil, ker komisija pravi, da bo pripravila predlog še letos. Gospod predsednik. cilj, celotno besedilo prinesti na plenarno zasedanje kot en predlog spremembe je pred nami. Če nam bo to uspelo, bomo učinkoviti. Mislim, da smo dosegli dober kompromis, naše cilje smo dosegli in to je korak naprej za skupni trg in za plovbo. Prosim, da to spoštujete in da poskrbite za to, da bomo na plenarnem zasedanju julija dosegli večino v podporo temu besedilu, da bomo to zaključili in da bomo imeli direktivo, ki bo v nekaj letih stopila v veljavo. Tako bi na okoljevarstvenem področju in na področju plovbe dosegli korak naprej. Hvala lepa. Gospod Grandes Pascal v imenu ELS. Sí, gracias, señor presidente. Señor Ester, hay un dicho español que es que dice. Hvala lepa. Gospod Sterks, zahvaljujem se vam za vaše stališče, za vašo pripravljenost na dialog in za vaše prizadevanja, da bomo resnično imeli dobre določbe na tem področju. Razprave v odboru so pokazale, da večjih razlik pravzaprav ni. Prišli smo do zaključka, da podarimo poročevalcu mandat, zato da bo lahko nastopil v imenu parlamenta v pogajanjih svetom, da bomo dosegli naše cilje. In mislim, da nam je to resnično uspelo ne da bi sedaj se odrekali temeljnim načelom. Mislim, da smo to dosegli, gospod Sterks, in veselim se v imenu svoje politične skupine ELS, da nam je to uspelo. Torej, imeli bomo ta predlog spremembe julija v parlamentu in potem bomo to imeli v prvi obravnavi. Spregovorili ste o jezikovnem vprašanju. Belgijci bodo dejali, eh, vedno znova se pojavlja jezikovno vprašanje. No, to vprašanje je pač sedaj rešeno v uvodni izjavi. Ne gre za vprašanje španskega jezika, španščine, gre za države, ki imajo večjo politično težo. Včasih je pa tudi pomembno, da resnično poskušamo to vprašanje razumno rešiti že sedaj. Mislim, da smo tukaj blizu rešitvi. Sicer gre za vodno izjavo, morda to ne bo ostalo večno, lahko pa to uredimo potem še s pomorskim pravom, naprimer. Gotovo se to da. Edini predlog spremembe, ki je bil težaven, pa mislim, da smo vseeno dosegli dober dogovor, je bilo to vprašanje. Potem pa začetek veljavnosti izvajanja. To je vprašanje, ki se je za poročevalca vedno znova pojavljalo. Komisija pravi, da gre za prostovoljne roke, da imamo manevrski prostor. Svet vedno skuša nekoliko zamujati, prelagati. Mi v odboru pa si želimo uravnotežene rešitve. Potrebujemo torej razumen rok, ki bo vse zadovoljil. Da smo dosegli dogovor pri tem vprašanju je nekaj zelo pozitivnega in tega ne smemo prelagati v nedogled. Najti moramo rešitev. Potem pa tudi kar se tiče pomorskega prometa brez meja. Ta direktiva, ko bo sprejeta, bo spodbujala pomorski promet na krajše razdalje, meri bomo med modalno uravnoteženost in meri bomo manj formalnosti. Te formalnosti so obremenjevale pomorski promet. Če si pogledamo samo eno obliko prometa in želimo spodbujati to obliko, drugih pa ne, naprimer pomorskega prometa, potem nam ne bo uspelo doseči ničesar. To bi potem bilo samo teoretično vprašanje. Mi v ELS se zauzemamo, podpiramo stališče gospoda Sterksa in mandat, ki ga je imel, je zadovoljivo izvedel, mislim, da bomo na plenarnem zasedanju, da bomo v naši skupini imeli zelo jasno enotno stališče, nekaj zem bo, to moramo sprejeti, vendar pa mislim, da je to vse skupaj izvedljivo. Čestitam poročevalcu. Gospod Elka Dravi, SND. Um, ik... Hvala lepa, gospod predsednik. Kratek bom. Sporočevalko v senci sem se že pogovarjal in lahko rečem, da vam v imenu SND lahko izrečemo podporo. Strinjamo se, da bomo z enim predlogom spremembe, enotnim predlogom spremembe dosegli, kar smo hoteli. Mislim, da je svežen dober, da bo to vodilo do administrativnih poenostavitev za pomorski promet in to je gotovo dobra stvar. Gre pa za vprašanje konkurenčnosti za pomorski promet v primerjavi z drugimi oblikami prometa. Druge oblike prometa imajo precej manj formalnosti. Če se zdemimo sedaj nekaj formalnosti tudi na področju pomorskega prometa, je to dobro. Imeli smo nekaj razliku mnenjih svetom, zato smo morali poseči po kompromisu. Zdaj no, pa mislim, da v večini primerov to zelo dobro uspelo. Naprimer, kar se vodenja usmerjanja ladij v pristanišča tiče. Strinjam se, ko ste dejali, da bo komisija podala predlog, to hitro, da bi dosegli dober okvir za to, to bi bilo dobro. Kar se uporabe jezika tiče, usmeritev imamo, nismo prav specifični, vendar pa dobro to lahko sprememo, mislim, da bomo imeli še možnost o tem govoriti bolj podrobno in potem, kar se tiče začetka veljavnosti, kdaj bo ta zakonodaj stopila v veljavo. Glede na to, kar ste dejali, glede na pripombe v tem sektorju, je leto 2015 zelo razumno leto, tako da mislim, da večjih težav tu ne bo. Na kratko, torej, podpiramo vas in to bomo sprejeli v svežnju. Zeleni, veseli. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo na kratko par pripomb v prid gospodu Sterksu. Mislim, da je opravil dobro delo, zahvaljujoč kateremu smo dosegli pozitivno ravnotežje. Na no, vkljub nekaterim težkim vprašanjem in oviram, ki jih je postavljal svet. Tako glede časa, glede ukrepov, zdelo se nam je, da je pravzaprav prišlo do oviranja in zastojev na vseh ravneh v skupini zelenih in ekologistov menimo, da je zelo dobro, da prostovoljno spodbujamo ladijski in pomorski promet v primerjavi z drugimi vrstami prometa, ki so veliko bolj uničujoče za gospodarsko in zemljsko ravnotežje gre nedvoumno za korak naprej. Ne bom se spuščal v podrobnosti, kajte gospod Sterks je to že dovolj dobro predstavil. Kompromis je dober in ga podpiramo. Ključnega pomena pa je datum. Nikakor ne bi smeli po našem mnenju še enkrat prelagati te teme. In sicer na 1. juni 2015. To je datum, ki so ga predlagali vsi tisti, ki so sodelovali s gospodom Sterksom pri tem delu. Obžalujem osebno, da vprašanje skupnega jezika ali pa skupnih načel ni dovolj jasno izpostavljeno. Želel sem si več eh, odločnosti. V vsakem primeru pa bo naša skupina podprla delo, ki je bilo upravljeno in bomo zagotovo glasovali za. Hvala lepa, gospod Majsner. Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda, najprej se veselim pohval za svojega kolego, kajti mislim, da je resnično upravil dobro delo. Naj ja začnem na koncu. 2015 se mi zdi nekoliko pozno kot datum, ker si želimo izboljšave, prilagajanje tehnologiji in odpravo birokracije. Dobro, nekoliko časa bomo morali počakati, to je kompromis. Veliko smo dosegli, torej manj formalnosti, potem vse na enem mestu, enotno okence, vse to je zelo pomembno, tudi varovanje podatkov, vse to je zelo dobro. Česa pa nismo dosegli? Škoda je, da nekaterih zadev nismo dosegli, vendar pa vrata so še odprta. Lahko še kaj dosežemo. Tako, kar se jezika tiče, gospod Sterk se je upravičeno dejal, morali bi imeti angliščino, v letalskem prometu je tudi tako, tako bi izboljšali varnost, to bi bilo smiselno. Tukaj moramo videti, kako se bodo zadeve razvijele. Prav tako pa tudi pri celinskih plovnih poteh, ki jih moramo vključiti. Mislim, da je to tudi zelo pomembno. In potem vodenje ladje v pristanišče, to moramo preveriti, videti moramo, kaj se bo v prihodnosti zgodilo in ostati pri naših žrah. Morda nam bo uspelo doseči tudi to. Hvala lepa in za konec še gospod Vandalen. Ja, voorzitter, het, uh, het hoofddoel. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da smo dosegli glavni cilj da se bodo zahvaljujoč doseženemu rezultatu poenostavile tudi stvari na področju pomorskega prometa. Mislim, da smo storili veliko tudi zato, da se stvari poenostavijo na notranjem trgu. Tudi moja politična skupina bo podprla. To poročilo morda bomo uložili kakšen ustni predlog spremembe. Glede samega datuma, kak, kateri datum bi bil po mojem mnenju realističen vindt de datum best wel. Zdi se mi, da je predlagani datum realističen, vendar bodo morale službe vse stvari še ustrezno pripraviti, zato da dosežemo zastavljeni cilj. Tako da glede datuma se strinjamo, glede samega jezika pa obstajajo določene pomankljivosti. Kolikor vem, je sama formulacija precej nejasna. Mislim, da lahko država članica sama odloča o čemarkoli želi, ne vemo pomeni. Glede rečnega prometa, naj povem, da sem dobro prisluhnil razpravi, vendar, če bi komisija menila, da je smiselno predstaviti predlog, bo to tudi storila. Tudi sterksa sem razumev, da bi bilo morda smiselno, da naš odbor poda kakšen predlog. Kolega Sterks bi morda lahko nekoliko bolj pojasnil, zakaj gre kaj se bo zgodilo, če komisija ne bo podala predloga. Glede teh treh zadev bi rad izvedel nekoliko več, tako da prosim kolega Sterksa, da pove nekoliko več tudi o rečnem prometu. Hvala lepa. Še za komisijo, oziroma gospodar. Gospa Teotilajti, se upravičujem, če nisem razgovoril. Hvala lepa, gospod predsednik, da ste mi dali besedo. Sem gospod Teolgitis in v imenu komisije se zahvaljujem poročevalcu za izvrstno opravljeno delo. Mislim, da je kar skromen, ko govori o tem, kaj mu je vse uspelo doseči. Dejstvo je, da, če smem reči, je sam ponovno uvedel nekatere zadeve, za katere je že kazalo, da bodo črtane iz tega predloga, zlasti, če bi kolegi iz sveta prevladali pri tem argumentu. V mislih imam predvsem ta single window. Lahko vam zagotovim, da smo vsi naklonjeni temu, da se v tej smeri doseže napredek. dobro bi bilo, da se vzpostavi skupno evropsko prometno območje brez ovir. V zvezi s tem bomo predstavili tudi sporočila in druge dokumente. Tudi s komisarjem za promet, gospodom Kalasom, bomo še naprej delali na tem področju. Več je treba vlagati v inovativnost, v tehnologijo, zato da se poenostavi delo državljanom in tudi delo samih uprav tako da vam lahko zagotovim, da si bomo še naprej prizadevali. Glede samih pripomb v zvezi s tem, o čem naj poročamo, naj povem, da smo si jih zapisali, mi bomo zelo skrbno in marljivo delali, nič nam ni ušlo, vse smo slišali, tako da so to tudi zadeve, ki jih mi delimo. Če samo nekaj omenim, vključitev pomorskega prometa in prometa kopenskih plovnih poti v enoten sistem. S tem se strinjamo, to je naša dolgoročna vizija, tudi ko gre za informacijske storitve o rečnih plovnih poteh. Že nekaj počnemo. Prihodne leto bomo podali tudi predlog o e-pomorskem prometu. Tu smo že dosegli dve pomembni fazi. Imamo direktivo o nadzorovanju pomorskega prometa, gre za pomemben korak, potem pa je še formalnost poročanja kot drugi korak. Poleg tega pa bomo v kontekstu e-pomorskih komunikacij predlagali še kaj dodatnega. Na splošno gledano je to strategija, ki jo bomo še v prihodnje oblikovali in izvajali, zagotovo z delom še nismo zaključili. Veseli pa smo, da nas Evropski parlament pri delu podpira. Zadovoljen sem tudi nad tem, da poročevalci v senci in politične skupine podpirajo ta predlog. Sami smo imeli nekaj dvomov glede samega datuma, vendar smo si vsi želeli zmanjšati upravno breme, ne samo svojega, temveč tudi vašega odbora. V mislih imam predvsem delegirane pristojnosti na podlagi katerih bi lahko potem posodabljali priloge k temu dokumentu. Koreper zaseda čez dva dni in takrat bo zagotovo prevladal razum. Prepričan sem, da bomo imeli tudi sistem delegiranih pristojnosti, ki bo zadovoljil za vse vključene strani. S tem bi se vam na če enkrat zahvalil. Najlepša hvala. Kar zadeva delegirane akte. Tu smo zauzeli pristop, ki je omenjen že v poročilu Surjan. Kakšno je stališče parlamenta, veste, tako da smo mi v parlamentu strnili vrste. Derg bi morda še kaj dodal. Hvala lepa. Predvsem bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so se oglasili v tej razpravi. Hvala lepa tudi vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Zdi se mi, da smo zagotovili veliko večino za podporo temu besedilu. Besedilo je bilo posredovano tudi poročevalcem v senci in je tudi na voljo vsem. Kar zadeva rečni promet, ki ste ga omenili, imeli smo nekatere težave, ki jih do sedaj še nismo uspeli rešiti, predvsem zaradi praktičnih vidikov. Naprimer, kaj storiti z rečnim prometom. V 11a piše, da mora komisija pripraviti poročilo na to temo in sicer v roku treh let. Poleg tega smo leto in pol namenili za izvajanje. Komisija pa je tista, ki mora preučiti različne možnosti za to, kako stvari poenostaviti tudi na področju rečnega prometa. Ne vemo, ali bo to možno storiti ali ne, ali so poenostavitve možne ali ne. Potem Rail Information Service, ali je to skladno s tem, kar že obstaja in kar je predvideno v tej direktivi. Še nekaj, kako lahko storimo še več, ko gre za usklajevanje, ko gre za harmonizacijo. Še četrta pripomba ladje, ki so bile v tretji državi, ali bi lahko tudi za njih uporabili poenostavljene postopke. Vem, da obstaja določene težave na carinah. Preučiti je treba možnosti, ki obstajajo za to, da bi rešili vse te težave. Še ena zadeva. Nimamo na voljo veliko podatkov glede tega, koliko ladi trenutno pluje znotraj voda Evropske unije, koliko ladi prihaja iz Norveške, iz Rusije in koliko jih potem potuje v Alžirijo in Maroko. Naprimer, teh podatkov nimamo na voljo in predna sprejmemo nadaljne ukrepe, bi morali imeti na voljo podatke, komisija pa je tista, ki naj pripravi v zvezi s tem tudi poročilo. Mi sicer ne moremo komisiji naložiti, da pripravi takšno poročilo. Lahko pa jo prosimo in jo povabimo naj nekaj stori v zvezi s tem. Komisija je tista pravzaprav, ki ima monopol nad tem, ali bo pripravila poročilo ali ne. Dobro pa bi bilo, če bi komisija podala nek predlog, seveda, če se zdi to smiselno. Dobro bi bilo vedeti, v katero smer naj gremo. Svet se načeloma strinja glede teh stvari, tako da smo sedaj mi na vrsti za to, da prosimo komisijo, da predlaga določene ukrepe in da, če se zdi smiselno, pripravi konkreten predlog. Komisija je rekla, da želi dati tu dodatne spodbude za to, da se vzpostavi enoten pomorski prostor v Uniji. Kolikor vem, svet podpira takšen predlog, tudi parlament je temu naklonjen. Zdi se mi, da smo dosegli precejšen napredek. Potem glede samega jezika. Tu smo stvari pustili nekoliko ob strani, zato ker ne vemo, kako in kaj. Koreper je tisti, ki se bo odločil v zvezi s tem, kakšen jezik uporabiti. Mislim pa, da bi tudi pravna služba sveta morala sodelovati na sestanku Korepera. Še enkrat hvala vsem. Hvala lepa, gospod Sterks. Naj še sam podam pripombo. Na takšen način bi se morali stvari lotevati. Ne želim pravzaprav tu še dodati k žalosti ostalih odborov. Ampak če se poročevalci z posameznih odborov ne strinjajo, naletimo na težave. In takšno težavo smo imeli prav prejšnji teden na plenarnem zasedanju. Tokrat pa smo dobro sodelovali s poročevalci v senci, kajti vedeli so, kakšno pooblastilo, kakšen mandat imajo strani odbora. Tako bi morali delovati tudi v prihodnje. Tako da hvala lepa, Drk, za to, da ste delali tako, kot je treba. Sicer sam ne dvomim, da bi vi delovali kakorkoli drugače. Hvala lepa. Kolikor vem, bo glasovanje na plenarnem zasedanju julija. Razprava bo v ponedeljek zvečer, glasovanje pa predvidevam, da bo potem v torek. Upam, da res. Verjetno veste, da je prišlo do izmenjave pisa med menoj in predsednikom parlamenta. Želel sem ugotoviti, ali smo mi edini nočni odbor v Evropskem parlamentu. Rezultat tega pa je, da so nas premaknili iz torka zvečer na ponedeljek, zvečer nekoliko boljše, ampak vseeno je to bolje kot prvotni termin, ki so nam ga dodelili kolikor vem, pa je razprava sedaj predvidena v ponedeljek zvečer, glasovali pa bomo v torek v času kosila. Še enkrat hvala. Hvala lepa vsem. Sestanek je s tem prekinjen, nadaljujemo jutri ob 9. zjutraj. Hvala lepa tudi vsem tolmačem. Hvala lepa tudi tolmačem za znakovni jezik.